Vlado, predstavnike sveta, pa tudi vse kolegice in kolege poslanke in poslance. Začenjamo z razpravo. Prva točka na dnevnem redu je priporočilo poslanke Sofiji Intveld v zvezi s porazumom med ZDA in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih oziroma PNR, ministrstvo ZDA za domovinsko varnost. Besedo dajem poročevalki, kolegici Sofiji Infeld. Štiri minute imate na voljo. Hvala, gospod predsedujoči. Dobar dan vsem tudi komisarki. Danes prihajamo do konca procesa, ki se je začel eh, marca leta 2003. Pomeni, da smo na tem sporazumu eh, čez atlantske izmenjave podatkov delali devet let. In ne glede na rezultat glasovanja, danes vsekako lahko ugotovimo naslednje. Tipično in eh, polno razočaranje je to, da po devetih letih eh, pogajanj z bliž, zelo bližnjim eh, zaveznikom ZDA, žal še vedno nimamo podpore Evropskega parlamenta, ki je deljen, ločen, kar zadeva to zadevo. Danes se eh, moramo vprašati, kako se bomo z čezatlantskimi prijatelji eh, sporazumevali in eh, kakšno naj bo to partnerstvo, ki ga hočemo doseči z ZDA kolegice in kolegi, odbor Libe oziroma odbor za državljanske soboščine, pravosodje in notranje zadeve je pred nekaj tedni glasoval o tem in žal sem bila poražena, ko sem predlagala, da ne sprejmemo tega sporazuma z ZDA. Torej, odbor Libe priporoča, da podpremo ta sporazum. Vendar vsi ali skoraj vsi, bi rekla, celo tisti, ki bodo danes glasovali za ta sporazum, imajo ali imamo veliko odprtih vprašanj pred seboj. Najprej nekaj besed o izjavi Evropske komisije, ki smo jo dobili včeraj. To je nek nov element. Pošteno povedano, meni se zdi, da to ničesar ne spreminja. Ta izjava nima novih elementov. Gre samo za tolmačenje Evropske komisije in to ni nič zavezujočega za ZDA zaradi tega, zaradi te izjave ne moremo spremeniti svojega mnenja. Kar zadeva resolucijo politične skupine GUE, da bi Evropskemu sodišču predložili ta sporazum, pa bi rekla takole. Razumem ta predlog, sem demokratka in ne bi želela, Eh, prenašati na sodišča odločanje, ki ga moramo mi prevzeti. Zato je danes na nas, da to odgovornost tudi sprememo. Nekaj odprtih vprašanj je še ostalo, ki bi želela postaviti komisiji. Komisija na lasten način uh, tolmači četrti člen, ko gre za omejevanje namena uh, podatkov. Tukaj stvari še niso jasne. Ne vem, zakaj komisija lahko pravi, da sistematična uporaba podatkov za druge namene je eksplicitno izključena. Komisija, povete mi, katere besede v četrtem členu so vas napeljale do tega sklepa. Zakaj menite, da uporaba PNR podatkov na področju javnega zdravja, carin in imigracije ni možna? In kako bo na členih 82 in 87, eh, ki govorita o policijskem in pravosodnem sodelovanju, to preprečeno. Potem eh, obdobje hranjenja podatkov je sporno. Komisija pravi push in pull, torej pull se bo uporabljala kot metoda v omejenem številu eh, primerov. Ampak nekaj podatkov, ki jih imamo od eh, IATE, Združenja evropskih letalskih eh, prevoznikov, leta 2010-2011, kažejo podatki, da ad hoc puli na deset tisoč krat vsak dan potekajo. Decembra 2010 je bilo 82 tisoč 500 takšnih ad hoc pull oziroma poizkusov dostopa do teh podatkov. Ne vem, ali se vam ne zdi to uh, ogromno število. Potem v tem sporazumu je eksplicitno zapisano, da iz tega sporazuma ne izhaja nobene dodatne pravice, ne za posameznike, pa tudi ne za pravne osebe. Zanima me, kako je komisija prišla do tega sklepa, ko gre za izredna pravna sredstva, ki so na voljo eh, prizadetim. Ostali čas eh, si bom prihranila za eh, besede po razpravi. Hvala, poslanka Infeld. Sedaj pa dajem besedo gospodu Böckovu, ki bo spregovoril v imenu sveta. Dober dan, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, komisarka Malmström. Najlepša hvala, da ste mi dali priložnost danes dopoldne, da spregovorim ob tej razpravi o tem zelo pomembnem vprašanju in sporazumu. Dovolite, da se osredotočim na nekaj splošnih ugotovitev, ki mislim, da izhajajo iz tega predloga sporazuma. Tehnični vidik eh, sporazuma bom prepustil komisarki Malmström, da ga pojasni še enkrat. Vprašanje izmenjave PNR podatkov med ZDA in Evropsko unijo, to je na dnevnem redu transatlantskih pogovorov že več let. Istočasno pa dobivamo vedno nove informacije o tem, kako pomembna je uporaba evidenc podatkov o potnikih, ko gre za preprečevanje in boj proti resnemu čezmenemu kriminalu. Po našem mnenju ni nobenega dvoma o tem, da so ti PNR podatki zelo pomembni za organe pregona, ko gre za boj proti uh, hude, hudi kriminaliteti. Zato imamo nekaj konkretnih primerov. Vendar pa to ne pomeni, da ne bi smeli imeti nekaterih zahtev, eh, ko gre za organe, ki bodo uporabljali te podatke. Ko gre za varovanje zasebnosti naših državljanov, je to nekaj, kar mora biti vedno zelo tehten premislek, tudi ko gre za boj proti terorizmu oziroma hudemu kriminalu. To pa seveda velja tako za organe v Evropski uniji, kot tudi v tretjih državah, s katerimi tesno sodelujemo v boju proti kriminalu. Ta predlog sporazuma vsebuje vrsto novih in izboljšanih jamstev. Jamstev o tem, da bodo ameriški organi spoštovali vse omejitve, ko gre za uporabo evidenc podatkov o potnikih. Ta sporazum seveda ni popoln, ampak ameriške oblasti so se zelo potrudile, pri upoštevanju naših interesov na nekaterih pomembnih področjih. Zato je svet prepričan, da je ta sporazum glede na okoliščine najboljši možni rezultat. Pa še nečesa ne smemo pozabiti. Sporazum, o katerem danes razpravljamo, pravzaprav ni konec uh, čezatlantskega dialoga, ko gre za uporabo evidenc podatkov o potnikih. Ob koncu bi se želel bi želel podariti naslednje. Evropski parlament je vedno znova pokazal pripravljenost varovati interese naših državljanov in to je uh, hvale vredno. Le v nekaterih primerjih, naprimer pri tem sporazumu, bo treba to še enkrat dokazati v Evropskem parlamentu, ko boste glasovali o njem. Torej, izboljšano besedilo, ki je danes pred nami, je rezultat odločne želje Evropskega parlamenta za dodatna ali ponovna pogajanja o tem. Zato poslanke in poslance eh, spodbujam k temu, da bi podprli ta sporazum. Naj vam zagotovim, da evropski državljani in letalski prevozniki sedaj Eh, bodo uživali vso zaščito, ki jo zahtevate, istočasno pa bomo jasno sporočilo poslali na drugo stran Atlantika in sicer, da po začetku eh, veljavnosti Lisbonske pogodbe Evropska unija še vedno lahko dosega otipljive in pomembne rezultate. Svetu bomo, celotnemu svetu bomo pokazali, da je Evropska unija sposobna eh, tudi učinkovito delati na tem področju. Hvala predstavniku sveta, sedaj pa dajem komisarki Malmström eh, besedo za tri minute. Hvala, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, gospod minister. Komisija parlamentu priporoča, da da soglasje oziroma odobritev k temu sporazumu iz treh razlogov. Prvi, organi pregona potrebujejo PNR za to, da bi se uspešno zoprstavili grožnjam, ki smo jim izpostavili. Drugič, ta sporazum je bistveno boljši, kakor obstoječi in eh, prosili ste me naj se na novo pogajam o tem obstoječem. In tretji razlog, druge alternative ni videti, če hočemo zaščititi interese letalskih potnikov in prevoznikov. Komisija je eh, predstavnikom odbora Libe večkrat posredovala dokaze, ki kažejo, da je PNR pomembna evidenca za boj proti kriminaliteti, za boj proti trgovanju z ljudmi in tako naprej. PNR ima pomembno vlogo, zlasti v zadnjih primerjih, ko gre za boj proti terorizmu, ko gre za naprimer načrte za bombne napade v New Yorku, v Times Square. Na podlagi PNR podatkov je to bilo moč preprečiti. Naprej. Ta sporazum je bistveno boljši, kako tisti iz leta 2007. Naredili smo tudi korak naprej v primerjavi s tistim eh, predlogom sporazuma, ki ga je komisija predložila odboru Libe. In tukaj je tudi odbor eh, naredil veliko delo, ko nas je podporil, da smo pritisnili na američane. To je dokaz, kako Lizbonska pogodba dobro deluje. Vse tri institucije so. Uh, uspele jasno sporočilo ne samo prenesti eh, v Evropsko unijo, temveč tudi ameriškim partnerjem. To kolektivno delo je prineslo več jasnosti, več recipročnosti in boljše zaščito oziroma varovanje eh, pravic potnikov, ko gre za njihovo zasebnost. Ne, da bi pri tem eh, oškodovali učinkovitost sistema PNR. Vaše pomisleke iz resolucije pred dvemi leti je komisija upoštevala, zlasti ko gre za načelo sorazmernosti in temeljne človekove pravice. Nekaj eh, podrobnosti iz tega sporazuma bom sedaj omenila. Ta sporazum za razliko od eh, o, sedaj veljavnega izhaja iz enega samega pravno zavezujočega besedila, ki je utemeljeno na Lizbonski pogodbi. To pomeni, da mora ta obe strani, tudi ameriška, izmenjavati podatke z organi pregona v Evropski uniji. Eh, PNR podatki se lahko uporabijo samo za konkretne namene in to je bila ena od skrbi, ki ste jo izražali vedno znova v Evropskem parlamentu. Zato prosim, da poslušate to izjavo komisije. Komisija meni, da ta predlog natančno obseg in namen, eh, za katere se uporabljajo in zbirajo podatki, določa. Gre tudi za natančno eh, ni opis uporabe teh podatkov v četrtem členu in ugotavlja, da je ta sporazum z, eh, skladen za celo vrsto drugih podobnih sporazumov. Nameni za zbiranje podatkov so preprečevanje, odkrivanje in preganjanje terorističnih kaznjivih eh, eh, dejanj in nekaterih vrst čezmejnega kriminala. Prvič eh, smo podrobno uredili terorizem oziroma boj proti njemu in čezmejne kaznjiva dejanja. V členu 4.2 govorimo o posameznih primerjih, tudi o varstvu zaupnosti posamezniku. To so stvari, ki so zavezojoče in izhajajo iz eh, izkušenj, ki jih imamo in pomenijo, da bomo to uporabljali v zelo omejenem številu primerov. Potem v naslednjem členu je govora o tem, kako eh, spremljajo podatki potnike v eno oziroma drugo smer, ko potuje. Gre za natančno identificirane in definirane osebe, za katere je natančno treba zbirati potem podatke. Člen 4.4 določa, da so sodne pristojnosti tukaj zelo pomembne, ko gre za preprečevanje kršitve zaupnosti posameznikov. Torej, na ta sporazum ne, eh, ta sporazum ne vpliva na nacionalne pristojnosti, torej ne vpliva eh, na področje uporabe podatkov doma. V 23. členu sporazuma je predviden posebni mehanizem, In na podlagi tega bo komisija zahtevala podrobne informacije in podatke, ko gre za spoštovanje četrtega člena tega sporazuma. Ko gre za uporabo PNR v zvezi z členom 4.1 tega sporazuma, bo zlasti komisija natančno proučevala področje uporabe. Hočemo zaščititi pravice posameznika in hočemo zagotoviti vse možnosti pritožb in pravnih sredstev za posameznike. Evropska komisija bo Evropski parlament nenehno v celoti izčrpno informirala o vseh teh vidikih. Poročala bo, tako kot to predvideva člen 23.3, tako eh, Evropskemu parlamentu kot komisiji. Če bi na podlagi pregleda, ki ga bomo opravili, Evropski parlament ugotovil, da obstajajo pri izvajanju sporazuma resni pomisleki, bo hm, komisija se je zavezala, da bo uh, ugotovila vse možnosti, med drugim bo tudi uh, razmislila o tem, ali v skladu z členom 180 pogodbe lahko tudi prekinemo ta sporazum. Sedaj pa še nekaj drugih stvari. Sporazum, obdobje hrambe podatkov skrajšuje iz 15 na 10 let za huda čezmejna kazniva dejanja. Samo za teroristične eh, delikte jih bomo uporabljali lahko 15 let. PNR podatki bodo depersonalizirani šest mesecev potem, ko je um, sumljiva oseba uh, bila ugotovljena kot nenevarna. Sveda, jamstva obstajajo tudi ko gre za uh, uporabo podatkov. Nezakonito profiliranje je vsekakor eh, prepovedano in o tem sporazum natančno določa. Evropska unija bo tukaj dokončni arbiter. Sporazum tudi krepi uh, pravice podatkov do dostopa, popravka in celo brisanja podatkov, kadar niso ustrezni. Gre tudi za natančne določbe, ko gre za upravna in sodna eh, pravna sredstva, ki so eh, potnikom na voljo. Samo na podlagi posamičnih primerov bo moč te podatke drugače uporabljati. Potem nekaj o metodi za prenos PNR podatkov. Tukaj je sporazum jasen. Vsi letalski prevozniki morajo z metodo push v dveh letih prenašati te podatke. Američani in eh, Združenje evropskih prevoznikov so nam zagotovili, da bo to ustrezno potekalo. Pul podatkov se strani eh, ameriških organov bo potekal samo v zelo natančno določenih primerjih v eh, sedanjem sporazumu push ni toliko pomemben, sedaj postaja bistveno bolj pomemben, kar pomeni, da bomo povečali pristojnosti eh, evropskih letalskih eh, prevoznikov. In ob koncu komisija bo zagotovila ustrezno izvajanje sporazuma. Gre za celo vrsto organov, ki v okviru ameriškega ministrstva za domovinsko varnost skrbijo tudi za to utána men bomo imeli evidence, eh, dnevnike in tako naprej. To bo pomembno tudi za razreševanje sporov med ZDA in EU in tudi za morebitno prekinitev veljavnosti sporozuma. Vem, da cela vrsta poslank in poslancev ima še celo vrsto odprtih vprašanj, da so dileme pred vami. To seveda spoštujem in pripravljena sem eh, odgovoriti na vsa vaše vprašanje. To je mednarodni sporozum. Ni sto odstotno To je mednarodni sporazum in kot vsi mednarodni sporazumi seveda ni stotstotno popoln. Treba je pač eh, bilo malce tudi popustiti. Parlamentu in odboru Libe je komisija poslala uh, predloge o tem, kje se bo treba morda še dodatno uh, pogajati z američani. Ampak veliko smo že dosegli, kar zadeva omejitev uporabe podatkov, področja uporabe podatkov in tako naprej. In sedaj še zadnja beseda. Ni boljših alternativ, pravimo nekateri. Nadaljna pogajanja v tem trenutku z ZDA niso realna možnost. Torej, kaj bi bile posledice, če ne bi imeli sporazuma? To bi škodilo transatlantskim odnosom, kajti ti podatki se bodo tako ali tako zbirali, če mi to hočemo ali ne. In na ta način bi lahko ameriška politika na to v veliki meri vplivala. Drugič, letalski prevozniki bi bili v zelo težkem položaju, zato ker bodo morali prenašati podatke, vendar zato v Evropski uniji ne bodo imeli pravne podlage. Kar pomeni, da bi eh, ustvarili neke vrste pravni vakum, ki bi lahko postavil nekatere potnike v težek položaj. In na koncu najbolj pomembno, interesov več kot 48 milijonov potnikov, ki vsako leto letijo iz EU v ZDA, ne bi mogli zaščititi ne bi imeli nekih zavezojočih mednarodnih pravil za zaščito zaupnosti potnikov. Seveda ne moremo izključiti možnosti bilateralnih sporazumov med ZDA in državami članicami Evropske unije, vendar na bilateralni eh, bazi mislim, da eh, države članice ne bi mogle zagotoviti tako dobro varstvo svojih potnikov. Zato vas prosim, da podprete ta sporazum danes. Hvala, gospa Malmström. Sedaj dajem besedo poslancu Ungorejanoju. Dve minuti. Noče? Ga ni. Dobro. Potem prehajamo na govornike v imenu političnih skupin. Najprej poslanec Vos. Dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči, gospod minister, komisarka. Hvala tudi poročevalki za zelo angažirano in zgledno delo. Mnoge kritike Sofiji Infeld eh, so kritike, ki jih lahko sam podprem in sem jih tudi podprl v preteklosti. Vedno znova se lotimo uh, pač tistega trenutka, ko je treba preuzeti odgovornost. Kar zadeva ALS e in mene samega, mislim, da se pač moramo ukvarjati z realnostjo in se ne moramo več spuščati v ideološke in teoretične razprave. Dejstvo je, da ZDA že deset let zbirajo te PNR podatke in nihče se ni pritoževal. Dejstvo je, da letalski prevoz bi se lahko zaustavil, ko gre za potnike brez tega sporazuma. Naslednje dejstvo. Ne želimo, da bi letalski prevoz se zaustavil. In naslednje dejstvo. ZDA imajo pravico vedeti, kdo prihaja na njihovo območje. Naslednje dejstvo. Pravne službe so nam zagotovile, da je ta sporazum boljši od tistega, ki sedaj velja. In zaradi tega moramo kot eh, evropski poslanci in poslanke prevzeti odgovornost. Zato so nas tudi izvolili. Odgovornost moramo prevzeti za državljane, ki bi sicer bili prepuščeni samim sebi, ko gre za varovanje njihovih pravic. Moramo zaščititi tudi letalske provoznike, kot je rekla eh, komisarka, bi brez porazuma delali v pravnem vakumu prevzeti moramo tudi odgovornost za EU, eh, ko gre za varnost in varstvo podatkov in ko gre za ustrezno razmerje med varnostjo in varstvom podatkov. Upoštevajoč, da ta sporazum sicer ni popoln, pa glede na posledice, ki bi se pojavile brez njega, predlagamo, da ga podpremo. Če hočemo državljane bolje varovati in zagotoviti boljše varstvo njihovih podatkov, moramo prevzeti to odgovornost in glasovati za ta sporazum. Hvala. Poslanec Vos, ali sprejmete modri karton? Vprašanje eh, poslanke Infeld. Ja, izvolite, gospa Infeld. Hvala, predsedujoči. Imam vprašanje za gospoda Fosa in njegovo politično skupino. Prav imate, ko pravite, da moramo imeti pravno podlago za prenos eh, podatkov o letalskih potnikih. Potem pa vas sprašujem, zakaj se niste odzvali na dejstvo, da že tri leta in pol prenašamo podatke Kanadi brez kakršne koli pravne podlage in da se danes iz Evrope v ZDA prenašajo podatki tudi za tiste eh, prevoze in lete, ki niso namenjeni ZDA. Torej, zakaj je pravno podlago v enem primeru zahtevate, v drugem pa ne, oziroma v vseh drugih pa ne. Hvala. Prego, onorevole. Izvolite, eh, poslanec Fos. Hvala. Najprej. Ali hočemo, seveda hočemo vedno imeti pravno podlago, trenutno je pač nesrečni položaj v tem, da tega za Kanado ne moremo urediti. Drugič, pravice preleta so seveda tudi povezane z suverenostjo eh, držav in zato mislim, da imamo pravno podlago. Zato Če neke podlage nimamo, potem jo treba ustvariti, zato se bomo tudi zauzemali. V tem primeru je treba samo še počakati, kaj nam bodo prinesla pogajanja s Kanado. In tudi takrat se bomo zauzeli za to, da eh, to pravno podlago, ki jo uporabljamo, tokrat uporabimo tudi za primer Kanade. Hvala poslanec Vos. Sedaj pa Klod Morajš, dve minuti. For... Gospod predsedujoči, v imenu skupine S in D bi želel podariti, da bodo naši člani oziroma članice glasovali po lastni vesti. V odboru je res bila majhna večina za PNR, ampak eh, celo vrsto poročevalk in poročevalcev v senci je bilo proti temu. Torej, sam eh, sem za ta sporazum iz naslednjih razlogov. Ta sporazum, kot so rekli že drugi, tudi komisarka, tako kot mednarodni sporazumi ni popoln, vendar se nam zdi, da je področje uporabe preveliko, poleg terorizma in tako naprej. Tudi sporne so te uporaba sistemov PUŠ oziroma POL. Tri koncesije smo morali uh, Eh, vključiti v ta sporazum. Sam bi rekel, da dve koncesiji od treh bi bile čisto dovolj. Zdelo se nam je, da bi ta, na ta način ta sporazum lahko tudi funkcioniral. No, področje uporabe smo potem na koncu uh, zmanjšali, uh, potem za huda kazniva dejanja smo skrajšali obdobje hranjenja podatkov in tudi uporabo mehanizmov pull in push smo drugače uredili. To seveda ni idealna rešitev, kot je rekla komisarka. Zlasti, ko gre za uporabo metod push in pull. Ampak v določenem trenutku teh eh, pogajanj smo se morali pač odločiti, dovolj smo se pogajali. Majhna manjš, eh, večina, eh, ki je glasovala za ta sporazum v odboru Libe, se mi zdi, da natančno kaže sliko. Tekst oziroma besedilo je boljše, ampak Kot ste mnogi rekli, moramo dati prednost temu skupnemu sporazumu pred 27 bilateralnimi sporazumi, ko ne bi bilo nekih skupnih pravil, nobenega nadzora se strani Evropske unije, ko bi imeli zelo različne režime, ki ne bi delali v interesu naših državljanov. In končno, težave, ki predstavljajo precedens ko gre, torej ta sporazum ne bo precedenčni primer, ki bo veljal za vse druge. Po mojem mnenju, torej situacija ni idealna, ampak komisarki in vsem drugim je treba reči tole. Komisija mora resno imati Evropski parlament, ko bo uh, eh, pregled, opravila pregled delovanja tega sporazuma komisarka, če mi podpremo ta sporazum, nas morate tudi vi v komisiji podpirati. Resno morate vzeti naše delo in pomisleke. Hvala, gospod Moraješ. Sedaj pa Renate Weber. Dve minuti. Hvala, predsedujoči kolegice in kolegi. To je kontroverzen sporazum. Cilj je sicer hvale vreden, boj proti hudemu kriminalu in terorizmu, po drugi strani pa krši nekatere eh, temeljne vrednote kot zasebnost eh, osebnih podatkov. Nisem edina, ki ugotavljam, da ta sporazum krši to pravico in evropsko zakonodajo. Eh, nadzorni organ, evropski nadzornik za varstvo podatkov, je ugotovil, da gre tukaj za kršitve in da gre za uporabo podatkov bistveno preko meja boja proti terorizmu. Res je ta sporazum, pravite nekateri, boljši kot prejšnji, to pa samo pomeni, da je manj slab kot prejšnji sporazum. Resne posledice bo prinesel ta sporazum za naše temeljne pravice. Ameriški organi so seveda zainteresirani za varstvo uh, pravic njihovih državljanov, ampak mislim, da enako velja tudi za nas. Tudi mi hočemo zavarovati pravice evropskih državljanov pravite, brez tega sporazuma bodo evropski letalski prevozniki kršili uh, ameriško zakonodajo, gre, oziroma evropsko, oprostite, zakonodajo, ko gre za prenos podatkov, zato ker bodo še naprej prenašali podatke američanom. Ampak v dveh letih je treba eh, šele začeti uporabljati metodo push. To pomeni, da bodo evropski letalski prevozniki morali ogromno denarja investirati v računalniško opremo. Kaj pa, če naša podjetja ne bodo prenašala podatkov? Kaj se bo z njimi eh, zgodilo? Prepovedali jim bodo leteti v ZDA ali pa se bo nadaljevala sedanja praksa Eh, dovoljevali bodo evropski eh, prevozniki ameriškim organom, da neposredno dostopajo do njihovih podatkov. Hvala. Najlepša hvala. Z 2 minuti in 30 pa ima sedaj besedo poslanec Albrecht. Spoštovani gospod predsedujoči, gospe in gospodje, tri leta skoraj da je Evropsko sodišče človekovih pravicah eh, podal svojo sodbo, je pravzaprav govoril o tem, kaj je o pravicah zasebnikih. In pri Združenem kraljestvu smo ugotovili, da če se zbirajo podatki o osebah v zbirkah podatkov brez jasnega namena, če tukaj ni meja, če tu ni jasnih omejitev, to ni skladno z zakonom. Pred dvemi leti pa je Nemško ustavno sodišče, ki je ravno tako v bližini govorilo o hrambi podatkov na področju telekomunikacij. Kaj so ugotovili? Obveza o zasebnih eh, podjetjih, ki velja, da moramo varovati podatke in jih hraniti in zadevajo samo fizične osebe. To je samo omejeno na zelo jasen namen. Evropski parlament eh, pa se sedaj obotavlja in noče reči ne določenemu sporozumu, ki pravzaprav nasprotuje tem zahtevam. Mislim, da smo zelo jasno pokazali tudi v rezoluciji, da če bomo hranili podatke 15 let, to je nekaj, kar niso razmerno in na to ne moremo pristati. Potem pa tudi uporaba podatkov, ki ni sorazmerna, ki ni usklajena z jasnim namenom, to pravzaprav je nekaj, kar moramo omejiti samo, če se borimo proti terorizmu in čeznenemu kriminalu. In tukaj moramo narediti piku. Gre za to, da profiliranje ustreznih podatkov ne sme biti dovoljeno. In, draga gospa Malmstrom, v tem sporazumu s temi ukrepi bo veljalo, da se bodo vsi podatki zbirali, da se bodo obdelali in tukaj ne bomo imeli jasnih meja, ampak bomo obdelovali vse podatke in to je v ozadju. To je profiliranje, ki pravi, da bomo dobili avtomatično obdelavo podatkov za vse potnike, ki bodo potovali v ZDA ti podatki se bodo primerjali in tukaj moramo biti zelo jasni. To je pravzaprav neuskaljeno za evropsko zakonodajo in tudi socialdemokrati, konzervativci, rekel bi vam naslednje, ali se ne sramujete, namreč kršite pravo, to ste storili popolnoma jasno. Kaj pa se bo zgodilo v ameriškem kongresu? Ali bodo tudi oni eh, tako angažirani, ko bo šlo za podoben primer in ko bo šlo za EU? To je pravzaprav absurdno. Prašati se moramo, kaj se zgodi za ZDA. Ne bodo oni smeli diktirati tempa sporazumov, ampak mi moramo biti tisti, ki moramo postaviti jasne meje. In mi tega tukaj ne smemo dopustiti. To pred predvsem velja za naše državljanke in državljani, ki bodo danes izjemno razočarani, če bomo po desetletnem sporu v Evropskem parlamentu še vedno podprli ta sporazum, čeprav krši jasna pravna pravila. Zato prosim, da ohranite čast Evropskega parlamenta in rečete temu sporazumu ne. Gospod Albrecht. Gospa Morvaj, bi vam rada zastavila vprašanje, ali sprejmete izziv? Gospod Albrecht, ali ste me slišali? Ali sprejmete ta izziv? Ali boste sprejeli ta izziv in odgovorili na vprašanje gospe Morvaj? Maybe, yeah, it works now, sorry. Ja, sedaj pa mikrofon deluje. Eno vprašanje bi rada imela, nekaj mi ni jasno, sicer se strinjam z vami, ko pravite, da se moramo boriti proti resnim kršitvam človekovih pravic in tukaj govorimo o vladi ZDA. Ampak zanima me ena zadeva, namreč sorazmernost na eni strani in ustrezan namen uporabe na drugi. Predvsem tisti, ki nismo pravni strokovnjaki, smo morda nekoliko zmedeni. Namreč odrekli se bomo eh, določeni pravici do zasebnosti, ampak to je morda sorazmerno, če upoštevamo to, da želimo preprečiti teroristična kazniva dejanja. To mislim, da je nekaj, kar vsi podpiramo. Vprašanje, ki pa se pri tem zastavlja, je, kaj je s tem načelnim plemenitim namenom, ali lahko to dejansko dosežemo z ukrepi, ki jih bomo sprejeli tukaj v Evropskem parlamentu. Tu pa mislim, da je problematično problematično in zato bom danes eh, glasovala za ne. Zato vas eh, sprašujem, kakšno je vaše stališče, torej sorazmernost na eni strani in na meni na drugi, kako to vi vidite. Ja? Kolegice in kolegi, tisti, ki uporabite postopek k modri karton, morate upoštevati jasna pravila. Hvala. Ja, ko govorimo o boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, lahko povem, da je to nujen in potreben cilj. Po mojem mnenju je to ukrep, na katerega moramo poiskati odgovor v Evropskem parlamentu skupaj z našimi ameriškimi prijatelji. To je nedvomno. Ampak vprašljivo je, ali bomo to dosegli tako, da bomo zbirali eh, podatke številnih potnikov, ki pravzaprav nimajo takšnih skritih namenov. In ali pravzaprav bomo tako z posredovanjem teh podatkov in s tem sodelovanjem med policijskimi organi eh, dosegli ta cilj, ki ga zasledujemo. Meni se zdi, da gremo tukaj eh, v napačno smer. Veliko denarja bomo porabili za centre analističnih podatkov, tukaj pa se profilirajo in analizirajo osebe, ki so nedolžne. Po drugi strani pa nimamo dovolj denarja za policaje, ki so na kraju samem in preiskujejo turistična dejanja. In ta pristop ni ustrezen, mislim, da moramo na, v Evropskem parlamentu ja, jasno oblikovati ustrezen političen profil oziroma politik. Gospod Kirkov za dve minuti je naslednji. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, tisti, ki poročajo o dejavnostih Evropskega parlamenta, veliko krat govorijo o tem, da je ta sporazum sporen. Ampak eh, dolgo smo razpravljali, besedilo v odboru Libe smo izboljšali in eh, velika večina političnih skupin je to podprla. Isto velja za svet in komisijo. Ne strinjam se z gospo Internvelt, ki pravi, da nismo šli dovolj daleč. Sam mislim, da smo besedilo ustrezno izboljšali, kljub temu, da nekateri ne zaupajo pravnemu mnenju Evropske komisije. Obe strani sta se pogajali, gospod predsedojoči, dve stranki In eh, dve zaveznici ter dve državi nikoli ne bosta mogli doseči popolnega sporozuma. To seveda moramo spoštovati. Ampak ZDA je naša najpomembnejša partnerka in upoštevati moramo njihovo nedavno zgodovino, njihove ranljivosti in na to se moramo ustrezno odzvati. Ravno tako moramo upoštevati tudi to, da smo že uporabili evidence podatkov o letalskih potnikih, ko smo pričevali teroristična kazniva dejanja. To velja tudi za naše evropske države. Ravno zato si moramo zastaviti naslednje vprašanje. Kaj pa je alternativa? 27 bilateralnih sporazumov morda. Potem nejasna pravna podlaga, pravni vakum, nezmožnost povračila pravnih sredstev strani letalskih družb ali potnikov. Nikakor, gospod predsedujoči, to niso dobre alternative. Za vse nas, niti za Evropski parlament ne. Tiste poslanke in poslanci, ki menite, da ta sporazum ni dober, ni ustrezen, boste to morali razložiti tudi svojim voljivcem. Ampak sam in moja prična skupina bomo ta sporazum podprli. Vedeli bomo, da čeprav morda v končni fazi ta sporazum ni stotstoten, pa je vseeno dober in pravi, da bo to orodje zagotovilo varnost za vse evropske državljane in državljane. Da, gospod predsedujoči, naši državljani imajo nedvomno pravico, da potujejo varno. Grazie, onorevoli. Honorable. Najlepša hvala. Gospod Kirkop, dve zahtevi, dva izziva ste prejeli, dva poslanca želite zastaviti vprašanje. Gospod Kirkop, ali sprejmete ta izziv? Gospod Kirkop, sprašujem vas, ali ste pripravljeni se odzvati na obe vprašanji? Ja. Gospod Watson je prvi. Hvala, gospod predsedujoči. Seveda zavarovati moramo evropske državljane proti turističnim dejanjem. S tem se strinjamo tudi z našimi čezatlantskimi partnerji. Jasno je, da moramo pri tem sodelovati. Ampak tukaj moramo spoštovati drug, drugega. Zato bi rad zastavil vprašanje gospodu Kirkopu. Ima bogate izkušnje na tem področju. Zato vas sprašujem naslednje. Če bomo vprašali zakonodajalce ZDA, da glasujejo proti lastnim zakonom, da ne podprejo načela, na katerih ti zakoni temelijo, da nam pomagajo na takšen način, ali vi menite, da bi oni to naredili in da bi to podprli? Gospod Krkop, izvolite. Gospod predstojoči, zelo so mi všeč hipotetične razprave. Predvsem, ko govorimo o temi, ki je tako pomembna, kot je tale. Nedvomno lahko povem, da sam sicer nisem američan, poznam veliko ameriških zakonodajalcev, isto velja tudi za spoštovanega poslanca Watsona, ampak prepričan sem tudi, da ti zakonodajalci bi sprejeli odločitev in bi storili vse, kar je nujno potrebno, da ne samo, da bi zavarovali lastne državljane, ampak tudi ostale državljane svobodnega sveta, s katerimi sodelujejo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 and customs policies. Ja, pravzaprav se ne bom odzval na drugo vprašanje ker sedaj ni razprava o tej točki in morda bi lahko o tem govorili. Ko pa govorimo o pravnih eh, strokovnjakih, sam sem pravzaprav odvetnik in eh, vedno podajam pravna mnenja, ampak eh, ni vedno jasno, ali boste temu mnenju sledili. In isto velja za skupino odvetnikov. Ne verjamem, da imajo monopol, ko govorimo o pravilnosti in ustreznosti. Ko pa govorimo o pravnih strokovnjakih komisije, to so pravzaprav najpomembnejši pravni strokovnjaki, katerega mnenje moramo upoštevati pri tem postopku. Pravzaprav pravzaprav je Evropska komisija varuhinja pogodbe in mora v našem imenu eh, spoštovati interese in uveljavljati naše interese, ko sklepamo mednarodne sporozume. Tako da mislim, da je pravno stališče Evropske komisije podlaga in eh, sam pripisujem velik pomen temu sporozumu. Ko pa govorimo o drugih eh, mnenjih, ali so tudi ta tako pomembna, to pravzaprav je popolnoma drug kontekst. Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo gospodu Betnu za minuto in pol.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 vlade pravzaprav želijo vse bolj omejevati našo zasebnost, osebne svoboščine, pravijo, da nas bodo tako obvarovali proti čezmejnemu kriminalu in terorizmu. Ampak moramo biti zelo previdni, ko govorimo o krnitvi svojih svoboščin, ker če se bomo temu odpovedali, potem je to zelo težko dobiti nazaj. Potem pa, ali lahko zaupamo svojim vladam? To se moramo vprašati. Pravzaprav posegajo v naše pravice, ampak tukaj jih moramo nadzirati in ta uporaba mora biti sorazmerna. Ko pa se to uvelja, veljavi, moramo poskrbeti, da tukaj vlade ne bodo kapricaste in da bomo imeli jasni pravni okvir. Evropska komisija sploh ne bi smela podati tega predloga, sicer je to v pristojnosti mednarodne zakonodaje, kar pomeni, da bi morale suverene nacije sklepati mednarodne sporazume. Ta zakonodaja ni spremljiva, ker gre za enosmeren promet med EU in ZDA. Mi moramo njim dati osebne podatke naših državljanov, ampak tukaj ni vzajemnosti ravno zato v predlogu rezolucije želimo pravzaprav končno stališče pridobiti od Evropskega sodišča, ali je to združljivo, ali je to usklajeno. Naša stranka neodvisnih eh, ne bo pravzaprav podprla tega sporozuma in mislimo, da ta rezolucija ni dobra in eh, da, bomo, in da tega ne bomo potrdili. Hvala, gospod Beten. Gospa Kornelija Ernst eh, za dve minuti in pol. Gospe in gospodje, naša politična skupina GUNGL ne bo podprla tega sporazuma. Gre za to, da se ne smemo odpovedati naši pravici do zasebnosti. Gospa Malmstrom, ne strinjam se s tem, kar ste povedali vi. Govorite o tem, da bomo vzpostavili jasen uh, prostor varnosti, ampak eh, s tem sporozumom tega ne bomo dobili. Ne gre samo za podatke o letalskih potnikih, ampak gre za to, da skupaj z ostalimi zbirkami eh, podatkami ne bomo mogli tega ustrezno nadzorovati. Zato ta sporazum zavračamo. Pravzaprav nam ne bo omogočilo te varnosti. Čeprav ste vi, gospa Malstrom, govorili o tem, da je veliko prednosti tega sporazuma. Veliko govorimo o sorazmernosti, a o namenu uporabe. To je absurdno. Govorili bomo o milijonih podatkih, nič hudega sledečih potnikov, ki jih bomo hranili. Proti temu sporazumu smo tudi zato, ker to presega namen uporabe. Vi ste govorili samo o terorizmu, o hudih kaznivih dejanjih. Govorili ste o težkih primerjih, ampak eh, to se bo razširilo. Četrti eh, člen je sporen in eh, temu se moramo odreči. Govorimo o namenu, ki je veliko širši od boja proti terorizmu, zato tega ne moramo sprejeti. Obdelava podatkov, prenos podatkov o letalskih potnikih pravi, da bomo to prenesli na Ministrstvo za državljansko varnost in tega nikakor ne moremo nadzirati. To ne bo prispevalo k transparentnosti. In eh, tako bomo pravzaprav dali temu ministrstvu v roke ključ. Potem hramba podatkov. Proti temu smo, ker to nikakor niso razmerno, to ni ustrezno, to krši ta pravila. Potem pa občutljivi podatki 30 eh, dni ali tudi več. To je pravzaprav škandalozno za nas ni možno, da kot zeleni to podpremo, ker pravzaprav ni možnosti ustreznega pravnega sredstva. Te rešitve so absurdne. Potem tudi omejena pravica do obveščanja. Tudi ko govorimo o lokalni zakonodaji in ustrezni uporabi, to ni pravzaprav omogočeno s tem sporazumom. Potem pa gospod Foss nekaj bi povedala vam pa tudi tistim poslankam in poslancem, ki to želite podpreti. Pravzaprav bomo mi izgubili veliko, odpovedali se bomo pravici, ki je v naši evropski zakonodaji in pogodbi, zato tega ne bomo mogli podpreti. In to pravzaprav je bistveno, gospod Fos, odgovornost, ki jo imamo do naših državljanov in državljank in temu se ne smemo odpovedati. Najlepša hvala, gospa Ernst. Sedaj pa dobi besedo poslanec Zilstra za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Prva odgovornost javnih organov je, da zagotovi varnost svojih državljank in državljanov. Zato moramo vsi prevzeti odgovornost, če naj bi državljane ustrezno zavarovali. Državljani imajo prav, kot nas pričakujejo, da jih ustrezno zaščitimo in zavarujemo. In tudi upravičeno pričakujejo, da bodo vlade to zagotovile. Te pravice jim moramo zagotoviti. ZDA zelo dobro ve, eh, kako se boriti proti terorizmu in isto velja tudi za Brusel. Ampak eh, zbiranje cele vrste osebnih podatkov pomeni tudi eh, kršitev osebnih in temeljnih svoboščin. To naj bi bila obvezna uporaba, če ne bi se borili proti terorizmu, ampak tako se kršijo pravice posameznikov. Odločitev so sprejeli v ZDA, ampak Brusel v to ni bil pet. Zbiranje osebnih podatkov poteka v pristojnosti ZDA in eh, Brusel se ni pogajal o tem, kako se bodo ti osebni podatki posredovali ZDA. To so počela podjetja v zasebnem sektorju. V tem sporazumu niti nismo zapisali, eh, da je to bistven vir terorističnih dejanj. Brusel je pravzaprav zelo naiven in isto velja za države članice Evropske unije ki sprejemajo eh, določena načela, ki jih ne moremo sprejeti. Gospod Zilstra, ali ste pripravljeni sprejeti odziv, eh, izziv, vprašanje, ki vam ga bo zastavil gospod eh, Alvaro? Gospod Zilstra, ali me slišite? Gospod Zilstra? Ali ste pripravljeni sprejeti izziv in odgovoriti na vprašanje gospoda Alvara? Ja, zelo dobro. Izvolite, gospod Alvaro. Ähm, Hvala. V izjavi bi vas prosil, da poveste o določenih islamskih eh, skupinah, ki naj bi bile odgovorne za terorizem. Kaj ste imeli v mislih, eh, ko ste spregovorili o tem? Voorzitter, dit is een voorbeeld van de naïviteit. Gospod predsedujoči, to je primer naivnosti. Želel sem reči, da je bilo 11 tisoč napadov v islamskih državah in islamski teroristi so bili odgovorni za ta dejanja. Recimo Madrid, eh, Toulouse, London, dvojčka. Kaj vse bi moral reči da bi govoril o tem, da je islam vir terorizma. Berite časopise, e, to je sramotno. In tisti, ki tega pravzaprav ne želijo priznati, so na drugi strani e, dvorane in e, reči moram, da Evropski parlament nikakor tega ne sme sprejeti, proti temu se moramo boriti. Ja, sedaj pa Gospod Weber, za dve minuti. Gospod predsedujoč, eh, či gospod komisar, gospa ministrica, mislim, da moramo vsi skupaj eh, priznati, da ko govorimo o hrambi in varstvu podatkov evropskih državljanov, da so to vsa načela, ki jih vsi globoko spoštujemo in cenimo. In tudi gospod Watson, ko je spregovoril, je rekel, da se moramo skupaj boriti proti terorističnim kaznivim dejanjem. In to je pravzaprav namen. Tisti, ki so doživeli terorizem v Toluzu, so ljudje, katere interese moramo upoštevati tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Ko govorimo o politični skupini ELS, mislim, da je popolnoma jasno, da se zeda bori proti terorizmu in tukaj se sooča z globilnimi izzivi. In zeda je tukaj naša partnerka. In tudi sam menim, da je ZDA naša partnerka, zato moramo z njo ustrezno sodelovati. Potem tudi vloga američanov gre za to, da so zelo uh, koristni pri izbiranju podatkov, ampak mi, evropejci, se tukaj lahko veliko eh, naučimo in lahko tudi mi imamo eh, določene koristi. Ampak nekateri te odgovornosti ne želite prevzeti, ampak mi kot evropejci to moramo storiti potem kolegice in kolegi, sedaj imamo suvereno pravico eh, določati, eh, kdo pride v našo državo in ko govorimo o Kanadi, ko govorimo o Avstraliji in sedaj govorimo tudi o ZDA, o tem se bomo še morali pravzaprav pogajati. Ampak eh, ta sporazum prinaša večjo pravno varnost in tisti, ki tega ne boste podprli, boste pravzaprav dali, da manjši pravni varnosti. Potem komisarka, zahvaljujem se vam ker ste zelo jasno izpostavili, da je Evropska unija skupaj močnejša, da lahko skupaj dosežemo veliko več, kot če, če bi imeli 27 bilateralnih sporazumov. Potem ELS eh, Zvezani smo partnerskemu okviru za ZDA, oziral se bom v prihodnost, imamo že okvirni sporazum o varstvu podatkov, kjer bodo ti podatki v prihodnosti zelo pomembni. Zato američane prosimo, da so še naprej upeti v ta pogajalski proces. Mi mislimo resno, ko pravimo, da moramo imeti globalne standarde pri zbiranju in varstvu podatkov, torej tudi njihovi obdelavi. Skupaj Evropske si Evropejci in Američani potrebujemo te krovne pogoje, kar pomeni, da bomo imeli možnost pri doseganju globalnih standardov, kar pomeni tudi dodano vrednost za Evropsko unijo. Če so dve kolegi, ki voljo. Dva kolega bi vam rada želela postaviti vprašanje, ali sprejmete ta izziv. Gospod Tavares. Muito obrigado, senhor presidente. Kolega Weber, uh, num debate deste género, nós temos toda a obrigação de. Hvala lepa. Uh, tu smo sredi razprave. Naša dožnost je, da smo realistični napram državljanstvom, da ne bo prišlo do panike. In eh, Poglejmo samo Toulouse, kot ste rekli, vendar želim, da poveste, kako se vzpostavi eh, eh, povezavo med sporazumom in to, kar se je dogajalo tam. Kaj bi naredil kolega Weber? Ali bi preprečil, da ljudje potujejo? Ali eh, skratka preprečevanje takih eh, napadov eh, s hrambo podatkov? Zato je potrebno ostati pri tehnični in realistični razpravi, ne pa govoriti o teh primerjih in sprožati paniko pri ljudeh. Cenjeni kolega. Boriti se moramo proti terorizmu in tisti, ki preiskujejo turistične dajanja, vam bodo rekli, da nikoli nimamo samo enega niza podatkov, ampak imamo cel nabor podatkov in to je povezano tudi eh, s financiranjem teroristov, potem kako se hranijo te podatki, s kom govorijo in potem tudi kakšen je profil gibanja terorizma in teroristov. Tako da to je pravzaprav ustrezen nabor. Celovit pristop je potreben. Nikoli nisem rekel, da je en podatek odločilen, ampak zavarovati moramo interese naših državljanov in ravno zato moramo posredovati eh, te podatke, ker je to bistveno pri preiskovanju turističnih dejanj. Preiskovalci bodo lahko to izkoristili in eh, preprečevali turistična dejanja v prihodnosti. To morajo spoštovati tisti, ki danes ne bodo rekli eh, da temu sporazumu. Toliko. Honore. Ja, äh, gospod weber spoštujem sicer vaše mnenje ampak če razmišljam o tem da ste rekli da moramo sodelovati s tretjimi državami, da moramo sklepati to vrstne sporazume. Sprašujem pa vas, kako se odzivati, eh, odzivate na ankete iz Saudske Arabije ali recimo iz Kitajske kaj se bo eh, zgodilo v tem primeru, kaj se bo eh, zgodilo, če naj bi pridobili eh, te podatke iz ZDA, zakaj tukaj nimamo vzajemnosti in zakaj bo sedaj to Evropski parlament legitimiral, kako se boste vi odzvali, če bodo te države sprejele še dodatne ukrepe, še bolj stroge ukrepe in kaj bomo naredili mi kot Evropski parlament, ali res moramo sprejeti vse zahteve tretjih držav, tudi če to ni združljivo z evropsko zakonodajo. Izvolite. Spoštovani kolega Albrecht, sam se pogovarjam s preiskovalci kaznjivih dejanj in povedali so mi, eh, da se moramo pripraviti na teroristična dejanja, ampak da ti preiskovalci niso imeli dovolj podatkov, ker nimamo ustreznega sporazuma z ZDA. Zato moram reči, da so ZDA naša partnerka in da se moramo skupaj boriti proti terorizmu. Če bi sam menil, da ZDA ne bi bil ustrezen partner, bi potem ne spoštoval te sporazume. Seveda to ne velja za vse možne tretje države. Sam mislim, da je ZDA ustrezen partner in ne smete tukaj pravzaprav spoštovati staviti sporednice Saudsko Arabijo, Kitajsko ali ZDA. To je popolnoma drugačen okvir. Sporazum, ki ga bomo sklenili z ZDA, nas bo ukrepil in mislim, da bomo lahko tako bolje nadzirali ZDA, da bomo videli, ali spoštujejo pravila igre in ali se bo to izvajalo v praksi. Želim si močno Evropo, ampak spoštujem tudi ZDA. Oni so dobra partnerka, zato se moramo z njimi skupaj boriti proti terorizmu. Eh, c'è una terza eh, domanda per lei. lei è molto... C'è tretje vprašanje je za vas. Gospod Lechtl. Dank, Herr Herr Weber, ich Sie jetzt... Ja, gospod Weber, že dolgo vas poznam. In vi ste tisti, ki vedno zagovarjate načela pravne države, kar je zelo dobro. Uh, ampak nekoliko sem presenečen nad stališči vaše politične skupine v tej razpravi. Omenili ste veliko stvari, s katerimi se sam ne morem strinjati. Ker kaj bi se zgodilo, če tega mi ne bi sprejeli, ker ZDA bi potem vseeno uveljavila svoje politike, to je vaš argument, ampak to mislim, da ni ustrezan argument. Namreč, če bomo sedaj dobili ta sporazum, ker drugače se bi bali, da bodo ZDA počele to, kar si želijo, tudi to ni pravi pristop. Zato me zanima, kako boste razložili te argumente meni, pa tudi svojim voljivcem in voljivkem. Garde, adesso, non possiamo caric- Naj rečem, da sem sprejel že eh, tri zahteve za eh, modri karton. Nadaljevati moramo z razpravo. Boste zastavili svoje vprašanje drugemu govorcu. Ja, to je politično vprašanje. Vi zastopate drugo stališče, ko govorimo o evropskem pravnem okviru. Kar nekaj organizacije, ki se pogajajo in imajo tudi pravico do pobude, zato lahko to ocenijo, ampak to je v pristojnosti Evropske komisije. Pravna služba je rekla, da je to usklajeno z našimi pogodbami in pravno podlago. Drugi lahko zastopate druga stališča poslanci Evropske vlade nacionalne države. To je vaša pravica in lahko to napotite tudi na Evropsko sodišče. Tudi to je vaša pravica, s tem nimam težav. Ampak da mi sedaj podtikate, da govorim proti načelom pravne države, čeprav je pravna služba komisije rekla, da je to dobro, tukaj ste šli nekoliko predaleč. Namreč, kako boste vi razložili državljanov, če sedaj ne bomo danes potrdili eh, tega sporazuma, ko govorimo o pravnem prostoru, kaj je z ZDA, kaj se bo zgodilo z njihovimi pogajalci, pogajalci, kako bomo sedaj imeli potem bilateralne eh, sporazume in potem več ne bo nobenih jasnih pravil igre. In to je ta okvir, v katerem se danes gibljamo. Hvala lepa, gremo nazaj na seznam. Naslednji govornik je gospod Lopes, dve in pol minuti. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči predstavnik eh, sveta, eh, komisarka. V odboru Libe je potekala razprava o tem eh, zelo poglobljeno in obširno in obširna razprava in potem je prišlo do demokratičnega glasovanja. Večina odbora pa je izrazila svoje mnenje, 31 glasov za ta sporazum, in, eh, kar, in sicer, da bi se sprejelo ta sporazum eh, tri, eh, in eh, eh, nekaj vzdržanih glasov. To je bilo demokratično glasovanje, potekalo je v eh, tem odboru in eh, zdi se nam, da eh, moramo imeti jasno začrtan namen. Eh, obstajati mora reciprociteta. Seveda stvari ne morejo biti idealne, to ne more biti naše stremljenje, na vsak način pa način boja proti kriminaliteti, proti terorizmu in drugim kaznivim dejanjem, ki pripeljajo do kazni, eh, ki so daljše od eh, leta eh, v zaporu. In eh, glede hrambe podatkov, te, to je potrebno omejiti, to je tisto zelo sporno vprašanje. Eh, potem je bistvenega pomena, da pride do anonimizacije podatkov in v potrebno pa je zagotoviti spoštovanje vseh načel, ki zadevajo eh, dostop do podatkov samo po sistemu PUŠ in pa pravna varnost za vse posameznike, na katere se nanaša dostopanje do podatkov. Na podlagi teh načel, ki jih je potrebno spoštovati, se nam zdi, da je pomembno, da evropske institucije pokažejo svojo zavezanost k pogajanjem s partnerjem. To je pomembno za nas napram američanom, kajti eh, druga alternativa je, da se samo vsemu skupaj odpovemo in da potem pride do dvostranskega pogajanja med 27 eh, državami in ZDA. To bi nas naredilo bolj ranljive, ne pa manj. Zato je bistvenega pomena, da se zadevamo praktičnih razsežnostih. In tu je sporazum iz leta 2007, ki trenutno velja, ki pa ne izboljšuje eh, situacije naših državljanov. In če bi se opredelili za to, da ne e, izvajamo, da nimamo novega sporazuma, bi bila situacija veliko bolj ranljiva. Tu imamo vsaj pravno jamstvo, da bo prišlo do sorazmerne obravnave. To pomeni tudi vsaj nekaj zaščite za naše državljane na tem pomembnem področju. 42 tisoč e, in veliko število potnikov, ki želi potovati v ZDA. Hvala lepa, gospod eh, Lopez. Dajem besedo gospodu Alvaru za eno minuto. Hvala, gospod predsedojoči. Mislim, da kot eh, liberalci imamo velike eh, težave, ko moramo sprejeti odločitev. Uh, Namreč eh, upoštevati moramo vse preudarne argumente in pravzaprav politične eh, skupine so tukaj sprejele težko odločitvo. Vemo, da pravna varnost, pravna jasnost eh, je nekaj, kar je zelo pomembno in bistveno je pri sklepanju tega sporozuma in to mora biti tudi za nas odločilnega pomena. Ampak vprašanje je, kaj se bo zgodilo z hrambo in tukaj je pravzaprav veliko odprtih vprašanj in to nam še ni jasno in tudi formulacija tukaj pušča veliko dvomov. Kot politična skupina eh, vedno zagovarjamo svoboščine in eh, tudi eh, varnost mora služiti krovnim svoboščinam in to je bistveno in to pravzaprav je povezano tudi z odgovornostjo. Naša odgovornost je, da zavrujemo interese naših državljanov, da zagotovimo ustrezno ravnoteže in mislimo, da ta sporozum tega ne omogoča. Zato moramo zavrnitvijo zelo jasno pokazati in pravzaprav moramo sprejeti tudi tukaj odgovornost in se boriti proti tem iluzijam. Hvala. Hvala lepa, gospod Alvaro. Besedo dajem gospe iz Argentini. Er Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želela bi spregovoriti tudi o Alžircih, ki so eh, prišli v Amsterdam in na to v Detroit. Eh, in uh, povedali na ameriški eh, veleposlanš, eh, veleposlaništvu, da, uh, da želi nekdo narediti nekaj nezakonitega. In uh, Tu gre eh, za podatke. Res je, da včasih eh, ne poteka vse, kot bi moralo za obravnavo teh podatkov, vendar pa je potrebno ukrepiti eh, varnost zato, da se zagotovi, da se bo te podatke uporabljalo ustrezno. In eh, z drugimi besedami je potrebno poslati signal. Res je, da včasih prihaja do neracionalnih stvari, potem pa ni mogoče več nazaj. Če se zbirajo podatke za vse potnike, ki potujejo po svetu, to pomeni, da na ta način ne pošiljamo ustreznih signalov, tudi to ni učinkovit način eh, boja proti terorizmu. Gospa Foster. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, ta razprava je eh, zelo zanimiva in eh, kaže smer. Na vsak način pa se zdi, da je premalo razmišljena. Naprimer, pred desetimi leti je prišlo do eh, naslednje situacije. Eh, sama eh, sem govorila o potrebi, da se izboljšajo zadeve po strašnem terorističnem napadu, do katerega je prišlo. In potem sem razmišljala tudi o lastnih človekovih pravicah. Naprimer, če moja država ne bi predvidela vseh ukrepov in zagotovila moje varnosti, ko potujem po Združenem kraljestvu in izven njega. Včasih dejansko so potrebni ukrepi, ki eh, me ne bodo naredili najbolj eh, zadovoljne, vendar so potrebni. In eh, na deset tisoč metrov višine se teroristi pravzaprav ne sprašujejo o teh naših vprašanjih. Sama sem prebila deset let v letalski industriji in vem, teroristi nimajo morale, ne poznajo meja in no, niso upravičiti upravičeni, da vzamejo v svoje roke človeško življenje, vendar eh, jim je vse to malo mar. PNR, kaj, za kaj gre. Gre pravzaprav za povsem osnovne podatke, ne gre za mnogo več kot to. Zato se mi zdi jasno, predsedujoči, da so kolegi v odboru eh, Libe naredili vse, da zagotovijo interese, uveljavljene interesov eh, državljanov, menim, da so eh, vključena tudi jamstva. In ta, ti podatki PNR so zelo pomembni za to, da je bilo možno preiskati tudi bombne napade v Londonu in kazniva dejanja mednarodnih zločincev. In zato skupaj s kolegi pozivam parlament eh, z njihovimi eh, tu, in parlament, da sprejmajo ta sporazum tako, da bi britanski in evropski državljani v okviru eh, sistema bili varni varni, ko potujejo. Hvala lepa. Ali ste pripravljeni na vprašanje, eh, gospa Foster, eh, s strani gospe Intveld? Izvolite. Hvala, predsedujoči. Kolegico Foster bi vprašala, eh, ko eh, namenja ta, eh, te, te svoje razmišljanja v moji smeri, bi jo vprašala. Eh, ali ste dejansko prebrali sporazume in eh, nasprotovanja oziroma točke nasprotovanja, kako naprimer v okviru politike priseljevanja, kako lahko vse to vpliva na ta letalski eh, promet in situacijo na višini 10 tisoč metrov. Hvala lepa mogoče eh, je sedaj, eh, eh, se zdi se, da poročevalka meni, da je postala ekspert za terorizem. Vendar pa je Dejstvo je, da to ni kot, da bi vsi kolegi ali eh, v tem odboru bili pripravljeni podati vse potrebne informacije eh, za to v podporo tega poročila. Vendar nekateri vaši komentarji danes do povdne so zelo naivni. Zdi se mi, kot da bi živeli na drugem planetu. In, eh, glede človekovih pravic, ali ne menite, da vsi v tem parlamentu menijo, kako pomembni so človekove pravice in da se te podatke varno hrani. Saj nismo neumni, ne potrebujemo eh, to vrstega predavanja eh, s strani ljudi, kot ste vi, vendar pa je včasih potrebno sprejeti odločitev in ta ni vedno lahka. Vendar je to edini način, najboljši način, ki ga imajo in eh, tudi komisija bo prav gotovo s tem nadaljevala, kot je potrebno. Glede na to, da so bili še drugi, ki bi radi zastavili vprašanje, gospa Morva in gospod Albreht. Ste pripravljeni, da odgovorite na ta vprašanja? E, ta e, postopek e, modrega kartona je prav gotovo zelo dober, vendar pa seveda je potrebno ga uporabljati zmerno, sicer gre to na račun našega seznama govornikov. Uh. Hvala lepa z vsem dožnim spoštovanjem. Bi vas vprašala, e, naprimer pod e, normalnimi okoliščinami, prosim, da počakate do konca vprašanja, ali menite, da e, naprimer da pravzaprav eh, posamezne vlade eh, nimajo nič opraviti s eh, našimi potovanjišti, potem tudi kako pogosto potujemo in eh, podobno. Ali naprimer tudi, ko gre za zdravstvene okoliščine v normalnih okoliščinah. In eh, jasno, da eh, gre za zainteresiranost za zbiranje podatkov, če gre za zaščito življenj. Vendar, kako pa je možno se zaščititi pred terorizmom eh, v okviru tega varstva podatkov in omejevanja zasebnosti? Hvala. Spoštovani kolegi, prosim, če se držite časa, ki vam je na voljo. Hvala lepa za vaš komentar. Letalske družbe so že v preteklosti izbirale naše podatke ob nakupu vozovnic. To so počele desetletja in pravzaprav se ti podatki od tega ne razlikujejo veliko že pred 11. Eh, septembrom. Imate prav, koliko informacij pa predstavlja preveč informacij situacije, problem, s katerim se soočamo vse, da se teror, terorizem ne zaustavi na mejah, da je mednaroden. In To je težko, vendar pomeni, da moramo mi državljani posredovati podatke, ki, eh, za katere eh, pravzaprav nam ne ugaja, da moramo to storiti, vendar pa je v našem najboljšem interesu, da to naredimo gre pravzaprav za kumulativni uh, učinek in sicer po desetletjih uh, izkušnja s temi terorističnimi napadi. Äh, ich hätte dann doch noch mal eine Frage an Sie, weil Sie der Meinung waren, es handelt sich bei den Passagierdaten PN. Ko gre za podatke o letalskih potnikih, gre pravzaprav za zelo osnovne podatke. Sprašujem, Ali se zavedate, da z uh, informacijami API uh, eh, avtomatično po vsem svetu se posredujejo podatki o tem, kdo sedi na katerem letalu in ali veste, da na mojem uh, boarding kartoč, kartončku uh, Ehm, na letališču so informacije o moji kreditni eh, kartici, njena številka, katere lete sem opravil v preteklosti in tako naprej in tako dalje. To so vse podatki, ki jih pri eh, eh, ugotavljanju osebnih podatkov. Kolegi, ki so prisotni, so iz. Lahko uporabijo letalski prevozniki, pa še kdo drug. Še in tembi, per kortezija. Še eno vprašanje, kratko. Yes. Bom, oziroma odgovor. Odgovor je da. Bom zelo kratka. Borgezio. Gospod Borgezio. Najlepša hvala, predsedujoči. Preden nadaljujemo s to razpravo, bi eh, želel povedati, da eh, se želim eh, eh, zahvaliti predsedujočemu oziroma predsedniku odbora za odlično vodenje razprave. Jasno je, da imam vrsto pridržkov glede vsega, kar se dogaja. In eh, namesto, da bi se spuščali v filozofska razmišljanja o eh, sodnih razsežnostih, bi bilo dobro, da se osredotočimo do pravica državljanov, do varnosti. Ti imajo pravico, da jim je varnost zagotovljena in eh, prišlo je eh, do smrti številnih mladih ljudi in drugih na vlakih in druge. Zato zato mora biti varnost v ospredju eh, in sicer tudi nad drugimi pravicami ali političnimi eh, vidiki. In eh, kot je sugeriral gospod eh, Beden. Beten, eh, lahko rečem, da se strinjamo eh, s pravnimi določbami tega sporazuma. Res je, da se tu ne upoštevajo, se ne govori toliko o pravicah do zasebnosti, vendar je tu varnost tista, ki mora biti v spredju. Hvala, kolega Mölcer. Gospod predsedajoči, seveda ta sporazum ne bo zagotovil ustreznega varovanja osebnih podatkov državljanov EU. Eh, kajti po mnenju američanov je te podatke moč eh, prenašati katerikoli tretji državi naprej. Ameriški kongres torej ne bo ratificiral tega sporazuma, kar pomeni, da ta sporazum pravno gledano američanov sploh ne zavezuje. In eh, Mislim, da je sedaj naivno domnevati, da bodo uh, tajne službe ZDA in uh, Ministrstvo za domovinsko varnost eh, edini, ki bodo uporabljali te podatke. To bi bilo naivno tako misliti. Ne gre torej za enako obravnavo evropskih in ameriških letalskih potnikov. In komisija je že povdarila, da bi bilo treba stvari izboljšati. Hvala.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 Dve minuti, hvala lepa predsedujoči. Jedro zadeve, ko bomo glasovali, je, da moramo odgovoriti na vprašanje, ali ta sporozum pomeni eh, dobro ravnoteže med enako pomembnimi vidiki. Na eni strani varstvo oziroma zaščita naših državljanov, njihove varnosti in zaščita njihove zasebnosti. V tem kontekstu moramo soditi o tem sporozumu, ki ga imamo pred seboj, preden lahko mu pritrdimo ali ga zavrnemo. Eh, moj odgovor na to vprašanje je da na ta, ta sporazum predstavlja tak uravnotežen odgovor, čeprav ne odraža v, na, v polni meri vseh naših pričakovanj glede varstva podatkov, niti ne predstavlja polnega preboja, ki smo si ga želeli. Trije razlogi so, zakaj bi morali podpreti ta sporazum, večina jih je bilo že eh, pojasnenih. Imeti sporazum je bolje, kot ga ne imeti, tako z vidika varnosti, kot tudi z vidika zasebnosti naših naših državljanov. Ta sporazum dejansko ponuja boljši okvir eh, zaščite podatkov kot eh, oni iz leta 2007 ali pa kot neki dvostranski porazum, sporazumi. Brez tega sporazuma bi podatki, kot je bi želo eh, povedano, bi eh, se prenašali eh, naprej. Pot, moramo priznati, da ZDA imajo pravico, da zahtevajo podatke od eh, tistih, ki želijo tja potovati. Kaj moramo doseči? Zagotoviti v čim večji meri njihovo zasebnost, ko se odločijo za tako potovanje. Sicer brez sporazuma lahko pridemo v situacijo, ko, se, eh, ko bo prišlo do eh, zastoja v teh potovanjih in sploh niti varstva eh, ne bi bilo. In na zadnje res je, da PN, PNR eh, dejansko zagotavljajo varnost, ne sme biti eh, tabu reči, da je varstvo eh, prav gotovo zelo pomembno za državljane, daleč je od idealnega, vendar je kljub temu spremljivo. Ali ste pripravljeni na vprašanje Iz, od gospoda Romera Lopes? od gospe Romero Lopes. Posutil. Lepa. Gospod Bustil. V nacionalnih parlamentih so tri države, ki so vključile v svojo zakonodajo PNR, Združenje kraljestvo. Naprimer, med drugim imajo zakonodajo, to so vključile v zakonodajo o priseljevanju in Danska. Eh, ki je to vključila eh, in sicer iz naslova terorizma. Ali veste eh, še, za, če potekajo te razprave oziroma to vrstno ravnanje tudi v primeru drugih držav? In tu je poročilo tudi evropskega nadzornika, kot vemo, nadzornikov za uh, varstvo podatkov in uh, ki so eh, govorili o tem, da gre tu za kršitev temeljnih pravic državljanov. Da, poznam to in vem tudi, da ko, eh, raz, ko naprimer gledamo na te sporazume, gremo celo tako daleč, da bi želeli imeti tak sistem celo v EU. In eh, če pogledamo argumente tistih, ki nasprotujejo temu sporazumu, zato ker pravijo, da ne nudi dovolj eh, varstva glede zasebnosti, pa je potrebno reči, da brez tega sporazuma bi bilo teh jamstev in te zaščite za naše državljane še dosti manj. In, eh, pozivam nasprotnike temu sporazumu, da upoštevajo te vidike. Gospa Sitl, hvala, gospod predsedajoči. Teroristični napadi pred leti so bili pobuda za to, da začnemo razpravljati o varovanju podatkov in o PNR. Vendar teror terorizem uh, sedaj ni več ustrezni argument za to. Uh, Danes govorimo bolj o organizirani kriminaliteti in o uh, trgovanju z ljudmi zbiranje podatkov, na milijarde podatkov z zelo majhnimi rezultati smo imeli v preteklosti. Ampak kot pravi komisarka Malmström, ta sporazum sedaj povdarja, da nekatere podatke lahko shranjujemo samo za deset let. Ampak varstvo podatkov se začne prej, ko gre za določanje namembnosti in ko gre za omejevanje pri zbiranju podatkov. Ampak kaj se bo zgodilo s tem besedilom sporazuma? milijarde podatkov bodo shranjene o nedolžnih državljanih. Deset let bodo hranili te podatke, kriteriji za njihovo uporabo pa se bodo menjali, morda včasih čez noč. Zvezna nemška vlada na svoji spletni strani povdarja, da tisti, ki potujejo v ZDA in uh, so bili uh, vključeni v neko kazansko preiskavo, lahko računajo, da jih bodo prijeli in obsodili tudi v ZDA na zaporno kazen. Seveda, čezmejna kriminaliteta je nekaj, proti čemor se želimo uh, boriti. Tudi na drugi strani Atlantika. Ampak eh, brez eh, sodne odločbe, ki je podlaga za pridobivanje podatkov, mislim, da eh, ne bo šlo v številnih primerjih ko gre za možnost eh, posredovanja zbranih podatkov ne samo ZDA, temveč tretjim državam, se mi zdi, da je to izjemno problematična možnost. Eh, nadzorniki <clears throat> eh, varstva podatkov mislim, da vedno znova povdarjajo problematičnost te odločbe. Poleg tega ne smemo pozabiti, v Ameriki obstajajo tuji državljani, ki so leta in leta priprti in čakajo na eh, kazenski postopek v tem času seveda veljajo za nedolžne. Mislim, da na ta način samo pri obstoju suma naše državljane izročamo američanom, ne da bi jim zagotovili ustrezno uh, varstvo njihovih pravic. Pravijo nekateri, da uh, se moramo tisti, ki bomo podprli sporazum, sramovati tega. Ne, mislim, da uh, tukaj ni uh, mesta sramu. Uh, Mislim, da tudi mi, ki smo proti temu sporazumu, bomo lahko s čisto vestjo to naredili. Hvala. Gospa Grizbek. Eno minuto, eh, predsedujoči, gospa eh, komisarka, PNR in eh, to vrstne besede so besede, ki skrbijo državljane, saj ne razumejo, kakšna realnost se skriva za temi besedami, da gre za splošen nadzor nad vsemi potniki, če vzamemo letalski promet, da ljudje vedo, kakšne so moje prehrambene navade in tako dalje. Torej, to so najrazličnejše najboljše elemente, o katerih je bilo govora v tej vznemirljivi razpravi. Želela eh, bi spomniti na jamstva že in zahteve iz leta 2007 in eh, sicer tisto, kar nam bi omogočilo sprejeti sporazum v parlamentu, vendar jih nimamo eh, tu ne, niti z vidika sorazmernosti, proporcionalnosti, kot je odličen kolega Graham Watson omenil glede na Eh, ZDA eh, ali pa eh, tudi, kar je govorila gospa Foster, ko je rekla, da pravzaprav ni toliko tega zajetega v teh podatkih, s čimer se ne strinjam. Potem tudi eh, rekoč, da ne bomo dobili ničesar več, da se bo potrebno obrniti na sodnike. Ne smemo se odpovedati svojim odgovornostim na ta način, zahtevati moramo ravnovesje v tej, v tej demokrat, eh, demokraciji in pa tudi spoštovanju svoboščin. Zato to so razloki, zakaj bom glasovala proti. Gospa Flotre. No, Že od samega začetka razprave niso številni kolegi, ki ne bi menili, da pravzaprav ta sporazum na en ali drugi način pravzaprav eh, je v nasprotju z eh, pravicami ljudi, eh, da je sicer res, da sicer je potrebno popustiti, zato ker v zameno dobimo nekaj varnosti in podobno. Vendar vsi zelo dobro vemo in to smo tudi pokazali, da v, če želimo, da je politika, politika pro, v boju proti terorizmu učinkovita, je pogoj za učinkovito spolno spoštovanje mednarodnega prava in človekovih pravic. In menim, da je najprej zelo malo kredibilno, da Eh, če vemo, če ne bomo znali sprejeti svojih odgovornosti tukaj, nam tudi sodišče ne bo pomagalo. In eh, evropski državljani tu v tem primeru lahko računajo samo na Evropski parlament. Ali se bomo postavili na njihovo stran, ali se bomo pustili impresionirati eh, oziroma bodo na nas vplivali grožnje. In če se spomnimo zadeve okrog skrivnih zaporov CIE na naših ozemljih, koga pa smo imeli ob sebi s strani sveta komisije, da bi vodili ustrezno preiskavo. Nikogar. Nobenega mehanizma nimamo pozivanja k odgovornosti in eh, to je dejansko zelo resno vprašanje. Ali ste pripravljeni uh, na vprašanje? Gospa Foster. Flotre. Gospa Flotre. Hvala lepa. Eh, samo en odziv na njen komentar. Eh, namreč, ko je rekla, da so vsi državljani proti temu. Naj rečem, večina državljanov o tem nič ne ve in eh, kar pa želijo je, da njihove vlade prevzemajo odgovornosti in ko potujejo v druge države, da, lahko, da lahko potujejo po Evropi in druge, da bodo poskrbeli za njihovo varnost. In so državljani sami, naprimer, možno je eh, sicer, eh, naprimer, tudi v okviru, eh, sedaj se približujejo francoske volitve, bo tu prišlo morda do zahtev. Pravzaprav glavna zadeva je, da se poskrbi za njihovo varnost. Sigurno. Rispondo velocemente. Parlamentar... Rekla sem, da nihče v naši razpravi ni eh, zanikal, da ne posegamo resno v, eh, resno v pravice ljudi. In eh, naprimer, to je resno, kar govorite, gospa Foster. Menim, da ni razumno in potrebno je reči evropskim državljanov. Eh, naprimer, če se znajdemo v sistemu eh, Amerike, ameriškem sistemu soočanja z eh, terorizmom. Tu resnično pogosto ne pride niti do obtožnic. In ali to želite, da je usoda državljanov, gospa Foster? Erenhauser. Gospod Erenhauser ima besedo. Hvala. Evropski parlament je leta 2010 eh, z večino podporil dve resoluciji. V eni resoluciji smo jasno oblikovali naše pogoje. In dejstvo je, da ta sporazum teh uh, pogojev ne uh, upošteva. Naprimer, profiling ni več izključen. Potem nadaljne posredovanje podatkov tretjim, uh, tukaj namen ni ustrezno definiran. In kar zadeva masovno shranjevanje podatkov, tukaj uh, sploh ustrezni namen in uporaba teh podatkov ni dovolj določena. Vse skupaj, torej to pomeni, da ta sporazum, uh, kar zadeva sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, pomeni celo vrsto pomislekov in vprašanj in zaradi tega ne bom podporil tega sporazuma. Mislim, da bi celotni parlament dobro storil, če bi zaradi neverodostojnosti ta sporazum zavrnil. Hvala. Gospod Mauro. Grazie, signor Presidente. Eh, Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je eh, ranljivost eh, tega sporazuma To lahko razumemo, zlasti, naprimer, če se spomnimo pripombe sveta in komisije, ko so govorili o pomembnih koncesijah, ki jih najdemo v tem sporazumu. Govora je o koncesijah. In dati koncesije pa je nekaj drugega, kot so pravice, tu je pravzaprav srčika problema, ki je pravzaprav bolj kulturne kot pa politične narave v, eh, tem, v teh odnosih med eh, evropskimi državami in ZDA. In američani, namesto da bi se pogovarjali z evropskimi institucijami, razmišljajo celo o ločenih pogajanjih in ni premjeja ali zunanjega ministra, ki pravzaprav ne bi bil pozoren na ta dosje v zadnjih mesecih. Ne glede na na objektivnost teh dejstev, pa menim, da nas mora skrbeti varnost, hkrati pa tudi videti, do kakšnega napredka je že prišlo oziroma kar lahko ta sporazum predstavlja. Zato moramo glasovati in eh, seveda ni mogoče doseči enotnega mnenja v Evropski uniji ali prenesti naprimer te pristojnosti na evropske institucije v celoti eh, jamčenja eh, teh človekovih pravic eh, evropskih državljanov. To je nekaj, kar lahko dosega, dosegamo počasi in kot je kolegica povedali, ta razprava je bila zelo obsežna in italijanska delegacija delegacija EPP bo glasovala za ta sporazum in čakala še na nekaj bolj. Hvala, gospod Mauro. Naslednja govornica je gospa Gönc. Hvala, gospod predsedujoči. Evropska ljudska stranka se strinja, da m, mm, bo dala svoje soglasje, vendar ne vsi naši člani, tako kot je, se je to zgodilo s sporazumom SWIFT. Zakaj bomo nekateri glasovali proti? Zato, ker naših pogojev niso ustrezno upoštevali v času pogajanj. No, v preteklosti, ko smo glasovali proti SWIFT sporazumu, smo se nečesa, marsičesa naučili v odboru Libe smo proučili nekatera priporočila in predloge komisije. Komisija je nekatere naše predloge upoštevala, vendar še ne dovolj. Če bomo podprli ta sporazum ali pa ne, bodo naši podatki tako ali tako tekli v ZDA, ne glede na jamstva, ne glede na pravna sredstva ki bodo ali pa ne bodo na voljo prizadetim državljanom. Alternativna možnost pravi komisija bi bili bilateralni sporazumi. Države članice bi tukaj seveda v pogajanjih z ZDA imele manjšo pogajalsko moč, kot celotna Evropska unija. Ampak vseeno, s tem sporazumom bo Evropska unija in tudi Evropski parlament eh, dobival uh, vse podatke o tem, kako se izvaja ta sporazum. Po potrebi se bomo lahko potem na novo pogajali o njem. Tudi letalski potniki bodo bolje vedeli, kaj se dogaja z njihovimi podatki. Na ta način bo več varnosti za njih in tudi za evropske letalske prevoznike. Komisijo torej pozivam, da natančno spremlja izvajanje sporazuma, uporabo in obdelavo podatkov in da Evropskemu parlamentu eh, poroča o tem, ali je varovanje podatkov evropskih državljanov eh, bilo kršeno ali ne in po potrebi naj začne z ponovimi pogajanji. Hvala, sedaj pa gospod Nikola, eno minuto. Gospa Nikola. Hvala lepa. Lahko seveda sprejmemo različna mnenja in vsi vemo, da je tveganje za terorizem in mednarodni kriminal eh, tveganje, ki obstaja na svetovni ravni in potrebno je poiskati svetovne rešitve, kar pomeni pravni okvir. Zato smo tudi prišli do pogajanj o tem sporazumu. In če tudi ta sporazum ni popoln, kot je že bilo rečeno, pa nudi določena jamstva za spoštovanje prava. Strinjam se, da poda, da je potrebno zaščititi podatke osebne narave. Hkrati pa imajo državljani pravico tudi do eh, varstva svojih svoboščin oziroma svojih eh, osebnih pravic. Dejstvo, da je, se je možno pogajati in da obstaja tudi možnost nadzora, ne vidim, zakaj ne bi zaupali komisiji, svetu in vse to govori v pritem sporazumu. Gospod Tavareš. Hvala, gospa predsedujoča. Ta sporazum nam po eni strani nekaj daje, po drugi strani pa nam nekaj jemlje. 15 let na obdobje hranjenja podatkov in celo daljše obdobje v utemeljenih primerjih. Ali je to res eh, nekaj boljšega kot do sedaj? In ne vem, kaj pa, če bo enkrat evropski državljan zaradi tega se moral zagovarjati pred eh, ameriškimi sodišči. S tem ne bomo turizma pospeševali. Tisti, ki boste glasovali za, pravite, da je ta sporazum boljši kakor nič. Ampak, če bomo podprli ta sporazum, ki nima jamstev, ki jih zahtevamo, uh, mislim, da je to postaviti stvari na glavo. Edina definicija, ki jo lahko uporabim. Mislim, da ne smemo kot politiki dopustiti, da bodo naši državljani sedaj izpostavljeni uh, volji nekega uradnika ali ne. Naši državljani, pravi ena poslanka, sploh ne vedo, zakaj gre pri tem sporazumu. No, če je temu res tako, jih moramo obvestiti o tem. To je manjko, ki ga je treba odpraviti. Če bomo podprli ta sporozum, mislim, da bomo izgubili na verodostojnosti. Ali sprejmete uh, vprašanje gospoda Fosa? Imam ruizate vprašanje. Kako pa ti vidiš sploh alternativo? Če ne bomo imeli tega sporazuma, potem bo prišlo do zbiranja podatkov strani ZDA brez kakršnega korena nadzora in uh, svoboda naših državljanov bo absolutno ogrožena. Te argumente, ko pravite, da bi bilo slabše podpreti ta sporazum, kot imeti situacijo, kakršna je, ne morem sprejeti. Mislim, da moramo uh, poenostaviti življenje našim državljanom, ne pa jim ga oteževati. Dragi Aksel, hvala za to vprašanje. Zakaj gre? Kaj je bistvo pri vsej tej razpravi? Ali bomo sedaj legitimirali nekaj, kar je v neskladu z našimi temeljnimi pravicami? To je tisto bistveno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. Američani seveda imajo dostop do cele vrste podatkov, imajo dostop do naših podatkov, recipročno pa tega ne velja. To ne velja, mi nimamo te možnosti. Zato se je treba vprašati, kaj se dogaja. Mesece in mesece z Kitajsko, z mm, ne vem, Indijo in z ne vem kom še bomo uh, to uh, počeli. Hvala, gospa Foster. Ima tudi vprašanje. Zadnjemu govorniku bi nekaj rekla. Če me že citirate, me citirajte točno, kajti to ni to, kar sem jaz rekla, ko gre za razumevanje pri državljanih eh, tega sistema PNR. Če torej hočete eh, udarjati pod pasom, to delajte izven te dvorane. Sicer mislim, da eh, je to nevredno našega političnega dialoga. Gospa Foster, z veseljem vam bom odgovoril. Točno sem vas citiral. Ampak rekli ste, da tukaj ne bomo poslušali nekih predavanj in lekcij. Ja, ampak jaz sem moral vašo lekcijo poslušati. Ravno to se je zgodilo. In to, da nam vi tukaj predavate, da moramo upoštevati žrtve uh, eh, 9. Sep 11. septembra in tako naprej, To so lekcije. Nikar nam ne dopovedujte, da če ne bomo tega podprli, bomo postali žrtve terorizma. Mislim, da to nima smisla. Dobro, za eno minuto dajem sedaj besedo gospe Vertman. Vsi menimo, da Evropska unija in ZDA morata varovati eh, človekove pravice in temeljne sloboščine vseh. No, terorizem mislim, da ni a, eh, tukaj predmet eh, spora, s tem se vsi strinjamo. Ampak varstvo podatkov je v listini temeljnih eh, svoboščin in človekovih pravic v ustreznih členih ureno. 13. in 21. člen tega sporazuma jasno nasprotujeta eden drugemu, ko gre za pravice eh, državljanov Evropske unije. Zato spodbujam komisijo, da se še naprej pogaja, da bomo našli za naše eh, državljane spremljivo rešitev. Seveda, varnost in svoboda sta krhki zadevi. In eh, za, potem je treba najti neko pravo ravnotežje. In če si bomo vsi prizadevali, zato bomo to dosegli. Hvala, gospa Vertman. Sedaj gospod Engel, dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Po eni uri štirideset razpravljanja imam še vedno vtis, da ta sporazum ni toliko povezan z varnostjo in varovanjem zasebnosti, temveč povezan z ustvarjanjem evropskega pravnega okvira za izvajanje ameriških eh, ukrepov. Sveda, ZDA uh, eh, imajo pravico dobiti podatke o tistih, ki vstopajo na njeno območje. Vendar nobenega dvoma tudi ni o tem, da bodo ZDA poskušale te podatke pridobiti na vsak način. In to je treba upoštevati pri razpravi o tem sporazumu. ZDA žal nimajo Lizbonske pogodbe, torej ne kongres, ne senat ne ratificirata in odločata o mednarodnih sporazumih. Predsednik ZDA bo sprejel ta sporazum in ne more in ne sme eh, ustvariti ali podeliti pravic, ki ne obstajajo v eh, obstoječi ameriški zakonodaji. Sveda meni je to žal, tudi moje politični skupini je to eh, nekaj, kar obžalujemo zato ne morem dati eh, privolitve sporazumu, ki ni česar ne spreminja v zvezi s tem, kar se sedaj dogaja, ker tega pač ne more. S tem sporazumom nihče ne bo čakal v vrsti manj časa, ko gre za vstop v ZDA kot do sedaj. In nihče ne bo imel boljšega varstva podatkov, kot je to sedaj. Kajti Če se bo potreba pokazala, bodo ZDA enostavno rekle, evropski državljani, vaša pravna sredstva pri nas niso priznana. Gospa predsedujoča, žal ne morem tega podpreti. Hvala. Sedaj pa gospod Druca, se eno minuto. Najlepša hvala. Hvala lepa. To, ta sporazum ni popoln in nadomestne argumente, za katere smo slišali, leti so utemeljeni. Vendar pa se moramo vprašati, ali ne obstaja še kak drug način, kako obvarovati eh, pravice eh, državljanov in sicer eh, čim bolje. V pri, v današnjih razmerah. In ta sporazum, o katerem bomo glasovali, predstavlja, ima številne slabosti, vendar je kljub temu potrebno zanj glasovati. Potem, eh, tu eh, gre tudi za glasovanje o mednarodnem sporazumu in tu je veliko različnih parametrov, ki jih je potrebno upoštevati. Eh, Naprimer, sodelovanje med evropejci in ZDA. Kakšno je to sodelovanje? Kakšno vlogo vidimo za Evropsko unijo eh, v tem, kajti Evropski parlament bi želel imeti več vloge, bolj poglobljeno vlogo. To bi prav gotovo bilo dobro vendar pa je potrebno znati tudi pokazati, da mi imamo občutek za odgovornost v parlamentu in da lahko to vlogo odigramo. Gospod Dias Temera za dve minuti. Hvala, gospa predsedajoča. Moje mnenje je naslednje. Kar zadeva grožnjo EU in ZDA, je ta sporazum o PNR korak naprej v boju proti čezmejnemu kriminalu. Je del Evropske strategije boja proti terorizmu, je del Stokholmskega programa, ko, ki povdarja potrebo po tesnem sodelovanju z drugimi državami tudi na področju izmenjave informacij. S tem sporazumom se bodo zbirali podatki, ki jih bodo uporabljali pri preiskovanju in preganjanju teroristov in eh, kriminalcev. To je boljši sporazum kot eh, iz leta 2007. Sedaj je metoda PUŠ tista, ki se eh, priznava kot standardna. Nadzorni organi imajo sedaj več pristojnosti in analiza in varovanje podatkov mislim, da bo boljša. Na ta način bo moč eh, popravljati podatke, zahtevati popravo podatkov in na ta način bodo naši državljani lahko uporabili pravna sredstva, če niso zadovoljni s tem. Tudi zasebnost eh, bomo varovali z načelom sorazmernosti, ki je vključeno v ta sporazum. To, je v celoti v skladu s splošnimi cilji, ko gre za varovanje pravice in temeljnih svoboščin naših državljanov. Mislim, da lahko podpremo ta sporazum. Eh, sporazum je boljši, kot je v preteklosti. Če bi glasovali proti, bomo eh, ustvarili pravni vakum in dali prosto pod bilateralnim sporazumom, ki bodo škodili našim državljanom, kot tudi evropskim letalskim prevoznikom. Res je, vsak prenos podatkov o potnikih iz Evropske unije v ZDA mora potekati v varnem okolju. Dostop uh, zadevnih oseb do teh podatkov, mislim, da mora biti zagotovljen in s tem je s tem, eh, ta sporazum to dela. Gospa predsedujoča, eh, strinjam se s tem. Gospod Diaz de Mera, eh, gospod Lightfried ima modri karton, ga spremete. Gospod Lightfried. Hvala, gospa predsedujoča. Kolega Diaz de Mera ameriško strategijo boja proti terorizmu ste omenili in v njenem imenu se vse to dogaja. V imenu tega so tudi naše temeljne državljanske svoboščine, to, kar je temelj življenja Evropske unije, vse bolj omejene. Imamo SWIFT sporazum, imamo akta, imamo sedaj sporazum PNR. Ali vas ne skrbi, da bo vse to preveč na koncu koncev? in da bo naše svobodno življenje, ki ga cenimo v Evropi, vse bolj omejeno, kajti uh, zdi se mi, da se ravno to dogaja. Hvala. Najlepša hvala, dragi kolega. Sam sem govoril o naslednjem. Govoril sem o varnostni strategiji Evropske unije, o štokholmskem programu sem govoril. Vi uporabljate jezik ne vem koga, jaz pa jezik Cervanteza. Morda se zato ne razumemo, ker vi uporabljate jezik eh, Goetheja, jaz pa Cervanteza. No, ampak vseeno, uh, govoril sem o izkušnjah. Moje izkušnje so takšne, da varnostna vprašanja govorijo za ta sporazum. Hvala, gospa Gijom, dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi želela počrtati eh, dva ozera. Eh, ne nasprotujemo nasploh PNR-u, pa eh, kajti boj proti terorizmu je eno naših glavnih skrbi. In potem to vprašanje konce, koncesij, ki so vključene, torej z tega vidika to ni popoln oziroma idealen sporazum. In eh, v tej fazi argumenti, ki jih slišamo, ne morejo pripričati vseh, da glasujejo za sporazum. Prišlo je do, predka, do napredka, vendar je še nezadosten. Tudi eh, glede na eh, to, kar je potekalo že leta 2010. Namen ni dovolj dobro začrtan, preširoko področje eh, uporabe in tako dalje. Vrsto zadržkov bi lahko navedli. To je obžalovanje vredno, kaj ti eh, ta sporazum bi bil lahko dobra priložnost, da uveljavimo visoke standardne varnosti. In danes govorijo, da bo parlament dobival redne informacije glede tega seveda. In eh, eh, komisija eh, mora seveda potem vedno vzeti obzir poglede parlamente. In tako da lahko rečemo, da, to, da nas postavlja v negotovo situacijo. Hvala, gospod Koeljo je naslednji za dve minuti, imate besedo. Hvala, gospa predsedujoča gospod eh, predstavnik sveta, gospa komisarka, nobenega dvoma ni o tem, da ta sporazum med ZDA in EU uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih eh, boljši, kot eh, če bi sprejemali bilateralne sporazume. S tem smo ustvarili pravno varnost tudi za naše državljane. Komisarka je Eh, tukaj resnično dobro se pogajala z ZDA in po mojem mnenju je to dober rezultat, ki ga moramo podpreti. In sicer zlasti zaradi naslednjih razlogov. Prvič, ni boljšega varstva kot ta sporazum za evropske državljanje, kar zadeva pogoje dostopa do podatkov. Tukaj je prišlo do precejšnjih izboljšav, pa tudi, ko gre za poseganje in možnost pravnega sredstva pri upravnem ali kakšnem drugem sodišču je sedaj to bolje. To je vse zasidrano v tem sporazumu. Na ta način eh, mislim, da evropski državljani imajo eh, zaščitene celo vrsto svojih pravic. Drugič, tako imenovani pul sistem, ki se je uporabljal v preteklosti, sedaj nadomešča tako imenovani push sistem. In če ZDA pravijo, da so suverena država, se s tem moramo strinjati. Seveda tudi eh, razumem, da hočejo vedeti, kdo potuje na njihovo območje, ampak nisem za to, da se sedaj kar avtomatsko izmenjujejo podatki potnikov. Zaradi tega je puš sistem boljši. To je nekaj drugega, drugačnega. S tem smo v sporazumu določili nekatere meje in naši računalniški sistemi so bolje zaščiteni. Tretjič, občutljivi podatki. V sedaj veljavnem sporazumu je nekaj možnosti za omejitev teh podatkov uh, sicer danih, ampak uh, V novem sporazumu gre za boljše rešitve, potem gre tudi za podaljšanje obdobja varovanja podatkov. Na koncu naj se eh, kolegici Intfeld zahvalim za njeno delo. Hvala, sedaj pa gospod Sasoli. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Komisarka Malmström, sami ste rekli, da to ni popoln sporazum, ampak kaj bi lahko naredili. Morda bi lahko stvari nekoliko drugače se lotili. Tukaj ne gre za neko uh, direktivo, gre za dvostranski sporazum. In pravite, sporazum je boljši kakor uh, nič. In ta sporazum naj bi nam omogočil narediti korak naprej. Sedaj bodo namreč eh, nastale možnosti za dodatne izboljšave. V preteklosti smo uh, imeli tako imane tajne sporazume, sedaj se bo to premaknilo v sfero javnosti. To je sedaj evropski sporazum in ko bo treba stvari uh, izboljševati v tem sporazumu, bo uh, Evropski parlament imel svojo besedo in to je dobro. Prav je, da bo sedaj Evropa na enaki ravni sedela za pogajalsko mizo za ZDA. Hvala tudi predstavnikom moje politične skupine ki so mi omogočili, da v tem sporazumu lahko glasujem po lastni vesti. Hvala, gospod Sasoli. Sedaj gremo na postopek CatchDI. Mm, ah, Dobro, gremo na postopek CatchDI. Vsi ne boste prišli na voljo, kajti imamo še eno razpravo. Gospa koraca bo prva ima eno minuto, poskušala bom politično uravnoteženost zagotoviti pri teh razpravah. Mikro, gospa koraca. Oh, Hvala lepa. Hvala. Ta razprava je zelo zanimiva. Ogromno kritike, ampak ali se vam ne zdi, da je to edina možnost? Ali niste slišali za mednarodne sporazume? Ti so polni kompromisov. Gre pač za tango, kjer sta vedno potrebna dva. Kaj bo alternativa, če ne podpremo tega za evropske državljane, da ne bodo mogli potovati v ZDA? Oduzeli jim boste svoboščino. Predsedujoča, nekaj realizma je le potrebnega v tej razpravi. No, seveda to ni idealna rešitev, ampak kaj drugega naredimo lahko? ZDA zbirajo lahko svoje podatke doma. Hočete, da raje ZDA bilateralne tajne sporazume sklepajo z državami članicami? Hočete, da odpravijo brezvizumski režim potovanja? Torej, gospa predsedujoča, ta sporazum je bistveno boljši, kakor tisti iz leta 2007. Zato se zauzemam za varstvo, jamstva in uh, varnost naših državljanov. Hvala, sedaj pa gospa Gomez, eno minuto. Hvala lepa tu so eh, resni problemi, to vemo, vendar kar me skrbi je, da eh, naši državljani ne, nimajo na voljo enakih sredstev kot američani. Eh, res je, da je sedaj bolje kot leta 2007 in ali sporazume, ki so bili sklenjeni na podlagi dvostranskih pogajanj, kot naprimer Portugalska. In, V nasprotju s tem, kar je bilo rečeno okrog varstva podatkov, dvostranski sporazumi bi bili dosti slabši, če bi prišlo do tega. Ta sporazum bo omogočil boljše zaščito državljanov, vlade pa bodo lahko bedele nad izvajanjem sporazuma. Zato bom glasovala za ta sporazum. Kot Mikolašik. Hvala, gospa predsedujoča. kolegica, kolegi, gospa komisarka. Naša odločenost, da se borimo učinkovito proti čezmenemu kriminalu in terorizmu, se sedaj preliva v konkretne ukrepe, ki so v skladu z našimi standardi in eh, vrednotami. Ne smemo dopustiti zlorabe podatkov evropskih državljanov. Mislim, da moramo spoštovati načelo sorazmernosti in varstva podatkov in zbiranje, obdelava in hranjenje podatkov mora potekati na podlagi zelo strogih pravil in celotni postopek je treba nadzorovati in ga spremljati. Vendar cela vrsta stvari v tem sporazumu ni dovolj dorečena. Sedanji sporazum mislim, da ne zagotavlja vseh jamstev. Hvala, gospod Mikolašik. Sedaj pa gospod Paškov. Ta sporazum je izraz novega eh, ravnotežja med državo, ki vedno hoče poizvedovati za svojimi državljani in eh, varnostjo državljanov po letu 2011. Tri stvari bi povdaril. Preden nas skrbi prenos PNR podatkov, nas mora skrbeti vsebina pri zbiranju moje članstvo v sindikatu mislim, da ni zanimivo, ko rezerviram nek eh, let. Drugič, zaradi prenosa ne smejo postati podatki javni. Tretjič, naši ameriški eh, prijatelji potrebujejo naše podatke, da dopolnijo svoje, ki so jih že zbrali z drugimi metodami in sredstvi. Mislim, da v EU ni druge možnosti, kot da podpremo ta sporozum in sam bom to tudi naredil. Hvala, gospod Sarama. Um, <laughs> od devetih dopoldne sedim v tej dvorani in presenečen sem dveh besed še nisem slišal namreč uh, organ oziroma uh, preganjanje uh, storilcev kaznjivih dejanj no sam sem živel v zda več let in Bojim se, da nekateri elementi v tej današnji razpravi kažejo na veliko nerazumevanje motivov in namenov tega sporazuma. Nekatere govornice oziroma govornike na levi strani te dvorane bi vprašal takole. Če pride nekdo v vaš dom, ali vas ne zanima, kakšni so ti ljudje, kaj počenjajo pri vas, vas ne zanimajo njihovi motivi, njihovi nameni. Mislim, da je absurdno, če to zanikamo. Ne razumem celega vprašanja, zato bom glasoval za ta sporazum in pika. Dobro, hvala, gospa Mesner. Predsedujoča, gospa komisarka, zelo spoštujem vaše napore, da bi izboljšali sporazum, kot to predlagate tukaj, vendar to ni dovolj. Z predgovornikom bi se strinjala. Seveda, če nekdo pride k meni domov, hočem vedeti, kdo je in kaj hoče, ampak ne bom sedaj njegovih podatkov eh, hranila za dalj časa. Komisarka, rekli ste, po šestih mesecih se bodo depersonalizirali ti podatki. Ja, to je prav, ampak jaz bi rekla šele po šestih mesecih in to je treba upoštevati. Nekdo je rekel, zbirajo se tako ali tako uh, podatki, če ta sporazum podpišemo ali ne. Ja, mislim, da če se nihče do sedaj ni pritoževal o tem, to še ni razlog, da ta sporazum sedaj potrdimo. Vem, da smo američanom tudi pri nekem drugem sporazumu uh, naredili koncesije, ampak v tem primeru, kot je rekla Renate Weber, je verjetno uh, bolje imeti noben sporazum kot slab sporazum. Hvala, gospa Prendergast je naslednja. Kolegice in kolegi, skrbi me ta sporazum, ko gre za področje uporabe, namen in uh, nujnost. Mislim, da nujnost prenosa teh podatkov za boj proti terorizmu ni bila dokazana. ZDA so seveda suverena država, imajo eh, možnost in pravico zbirati podatke o tistih, eh, ki morda ogrožajo njihovo varnost. Komisarka Malmström, mislim, da se je v imenu Evropske unije naših državljanov izpogajala za odločna jamstva. Če bi sedaj zvrnili ta sporozum, to ne bi preprečilo prenos evidenc podatkov o potnikih v ZDA. To je pač treba upoštevati, če bomo kot parlament prevzeli svojo odgovornost. Hvala. Flazikova Benova. Gospa Flašikova Benova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Uh... Najlepšia chvála za besedo, gospa predsedujúča. Kolegice in kolegi, skoraj da vseh ste že posredovali. In zelo žalostna bi bila, če bi to razpravo razumeli eh, samo tako, da smo za ali proti ZDA. Ravno nasprotno. Resnica je, eh, da se je gospa komisarka potrudila po najboljših močeh, tako da je izhodiščni eh, predlog veliko boljši kot tisti, ki smo ga zavrnili lani maja. Po drugi strani pa tudi velja, da če želimo imeti dobre partnerske odnose z ZDA, če se želimo skupaj boriti eh, proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, bi bilo dobro, eh, če bi zagotovili bolj uravnotežen pristop. Gospa komisarka, nikakor ne dvomim, da ste se vi res potrudili, eh, da bi dosegli čim boljši sporazum, ampak dosegli ste samo tisto, kar vam je dopustila ZDA. Zato je v sporazumu še preveliko pomankljivosti, zato ga danes ne morem podpreti. Gospa Latford, komisarka Malmström, želim vam povedati, da v Alde zelo cenimo vaše delo in tudi, da ste prepričali kar veliko nas v skupini Alde, da sporazum podpremo. Predvsem izjava, ki ste jo danes ponudili, gospa Malmstrom, to je prispevek, ki ga izjemno cenim. Potem pa tudi zaveze, ki ste jih posredovali govorimo o tem, da potrebujemo ustrezen mehanizem spremljanja, kar ste tudi vključili v sporazum, predvsem, če se upošteva četrti člen o področju uporabe in namenu uporabe. In eh, imam pa določen pomislek, ki je bil že izpostavljen v zvezi 4, 2 in 3. Lahko vam povem, da vas bomo spremljali, da vas bomo nadzirali in tudi verjamem, da boste tudi vi previdni, pozorni, da nam boste poročali, tako kot ste to tudi obljubili, ko bo sledila prva skupna ocena. Res cenim vaša prizadevanja, mene ste prepričali in zato bom ta sporozum podprla. Gospod Paška. Ďakujem, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka. V roku 2007 uzavrela... V letu 2007 sta EU in ZDA sklenili sporazum o uporabi in prenosu evidenc o podatkih letalskih potnikov. Tako smo legitimirali obdelavo osebnih podatkov o evropskih državljanov. To sedaj počne Ministrstvo za domovinsko varnost v ZDA. Lani tega sporazuma v Evropskem parlamentu nismo potrdili, ker se niso upoštevali evropski standardi, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov. Novo besedilo sporozuma, o katerem danes razpravljamo, bolje zavaruje osebne podatke potnikov. Kar nekaj jamstv je pri obdelavi podatkov in tukaj se upoštevajo zakonski standardi. Kljub temu pa je besedilo še vedno pomankljivo. In ravno zato lani maja tega sporozuma nismo potrdili. To besedilo je poskus, da se doseže kompromisna rešitev. Vprašljivo pa je, ali imamo pravico, ali imamo mandat, da oduzamemo državljanske pravice državljanov, ki se taj pridajo tukaj na zadnja vrata. Mislim, da te pravice nimamo. Oprostite, da. Uh, se upletam v, da se upletem v to razpravo, vendar eh, zdi se, da eh, je prišlo do resne napake v tolmačenju v dveh kabinah eh, o tem, kar sem povedal. Pojasnil sem razloge, za svoje mišljenje o tem sporazumu. Ne vem, kako je to potekalo v druge jezike, eh, vendar eh, eh, v nemški kabini med drugim je bilo slišati nekaj ravno nasprotnega. To sem želel povdariti in zato se bom vzdržal. Bomo to upoštevali, gospa Morvaj. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Hvala za besedo, gospa predsedujoča drage kolegice in kolegi. Vprašanje je, kako daleč lahko gre Evropa. Kje je meja, ko govorimo o tem, na katerih področjih smo lahko še strpni in kje lahko ZDA omogočimo in dovolimo, da nam nalaga svoje standarde na področju človekovih prvic in nam jih usiljuje, ko govorimo, da se borimo proti terorizmu. Sprejeli so kar nekaj zakonskih ukrepov, ki nikakor niso povezani z bojem proti terorizmu. Že deset let eh, velja, da so v ZDA pridržali številne ljudi, ne da bi jim pri tem pošteno sodili. Teh jamstev ni bilo. Te prakse za nas niso spremljive. Kljub temu pa smo dopuščali, da so gradili eh, zapore, ki so bili tajni in eh, tam so se ukvarjali s temi praksami. Morda sicer to danes eh, ni ustrezno, ampak nekje moramo reči ne. Hvala, bomo morali skleniti sedaj to, ta postopek HDI, kajti slišati moramo še komisarko in predstavnika sveta in tako naprej. Najlepša hvala. Sicer nočem postavljati eh, pod vprašaj vaše vodenje seje, ki je izjemno, ampak eno spodbudo bi imel oziroma predlog za prihodnost. Tudi sam sem se priglasil pri temu postopku in že v začetku sem to storil. In dobro bi bilo, če bi upoštevali eh, tiste kolege, ki so pravzaprav tukaj bili eh, cel čas, ne pa samo tisti, ki pridejo ob koncu. Mislim, da bi bilo to veliko bolj pravično in pošteno. Oh, eh, s tem to jemljem na znanje, vem, da je to frustracija, vendar pa seveda moram tudi bedeti nad našo časovnico. Hvala lepa. Bom skušala to upoštevati in sedaj dajem besedo komisiji oziroma gospej Malström. Hvala vsem za to razpravo, ki je bila zelo dobra. Hvala tudi, ker smo z odborom Libe zelo dobro sodelovali. To velja tako za poročevalko, kot tudi poročevalce v senci. Da se nakratko odzovem na določena vprašanja. Področje uporabe. Želimo se boriti proti terorizmu in hudim oblikam čezmejnega kriminala in želimo pravzaprav tukaj zagotoviti triletno obdobje. Potem carine in priseljevanje. To niso eh, dodatna področja uporabe. Potem gre za to, eh, da moramo upoštevati eh, določene hude nalezljive bolezni, ki lahko plivajo na življenje. To se je zgodilo samo v štirih primerjih, ko smo revidirali sporazum v obdobju 2007-2010 in nikoli ni prišlo do uporabe evropskih PNR podatkov. Potem ameriška ustava, pa tudi določene evropske ustave predvidevajo, da se lahko uporabijo v te namene podatki PNR, da je nekdo recimo bil na krovu ali ne. Samo enkrat se je to zgodilo v naši oceni. Tako da to so primeri, ki so izjemno redki. Potem metoda push oziroma pull. V primerjavi s prejšnjim sporazum je metoda PUŠ tista, ki bo uveljavljena. Evropsko združenje letalskih prevoznikov in tudi mednarodno združenje je temu pritrdilo. Rekli so, da ta pristop pozdravljajo. In velika večina letalskih prevoznikov to metodo uporablja že sedaj, tako da bodo lahko spoštovali zahteve in zmogljivosti za področje PUŠ bodo na voljo čez dve leti. Potem pravna sredstva. Vsak se lahko pritoži na sodišče zopr določeno odločitev, ki mu ne dovoljuje dostopa. Tukaj se upošteva pravica do obveščenosti. Potem ameriška zakonodaja o zasebnosti. Ameriški državljani tega nimajo, ampak eh, naš program za varstvo potnikov pravzaprav je na voljo in eh, tukaj upoštevamo vse odločitve ameriške vlade, ki so podvržene sodnemu pregledu, kar pomeni, da lahko zahtevaš odškodnino. Vsebina podatkov. Registri podatkov so tisti, kjer dobiš dostop, ko kupiš letalsko karto, ampak ko rezerviraš karto, ne boš rekel, ali si član sindikata oziroma kaj boš kupil. Ne vem, kako dobro so informirani potniki, gospa Foster, pa tudi drugi ste to izpostavili, ampak v sporazumu smo rekli, da ZDA mora obvestiti potnike in to je resen korak naprej, potem profiliranje. To je v sedmem členu oziroma členu devet prepovedano. Slišali smo že, da ZDA, kot tudi vse države, imajo pravico, da zahtevajo podatke od določenega posameznika, ki pride na njihovo ozemlje. To počno danes, to so počeli že v preteklosti in no, to bodo storili tudi v prihodnosti. To velja za večino naših držav članic, zato se pogajamo in zato bom vesela, ko se bomo tudi pogajali o evropskih PNR podatkih. Zakaj? Ker naše države menijo, da je to pomembno in dobro orodje za boj proti turizmu, ampak še več, da se bomo borili proti trgovini oziroma tihotapljenju z ljudmi in mamili. Kaj pa bomo storili tukaj? Ko govorimo o prenosu podatkov, potrebujemo sorazmernost, potrebujemo omejeno uporabo, potrebujemo ustrezne varovalke, ko govorimo o celovitosti in temeljnih pravicah. To je naša skupna odgovornost in dožnost. Leta 2007 ste zahtevali, da Evropska komisija se izpogaja o sporazumu, ki velja danes. To smo storili, podprli ste nas vi kot Evropski parlament, v resoluciji ste dali jasno usmeritev in tudi svet je to takrat podprl. Seveda ni popoln, nikakor ne, nikoli ne dobiš sto odstotno vsega, kar zahtevaš v pogajanjih. Seveda je to jasno ampak ko govorim o številnih področjih, tukaj smo napredovali veliko bolje glede na trenutno različico sporazuma. Zato vas prosimo, da temu privolite. Temu sporazumu pripisujemo velik pomen, kot tudi vi, gospa Sipel. Pri pregledu bodo prisotni tudi strokovnjaki za varstvo podatkov in tudi uvodoma pri izjavi sem že omenila, da bo ta postopek popolnoma pregleden, da vam bom posredovala vse izsledke in ustrezne podatke. Hvala, gospod Malstrem. Sedaj pa gospod Boskov v imenu sveta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Naj najprej začnem tako, eh, da se vam zahvalim, ker ste mi dali priložnost, da sem bil danes prisoten na tej razpravi, ki je zelo pomembna. Tudi danes smo videli, da je to vprašanje zelo pomembno. To se je pokazalo tudi tekom razprave, to področje je vse prej kot enostavno. Izraženi so bili številni pomisleki in tudi o teh smo se že prej pogovarjali zelo podrobno. Ampak, kot je že omenila gospa Malmstrom, bi rad izpostavil predvsem ta dejstva. Predsedstvo meni, da je ta sporozum veliko boljši kot sporozum ki je bil v veljavi prej. Odzvati se moramo na te pomisleke in reči, da je sporazum veliko boljši v primerjavi z že veljavnim sporazumom in tako bomo imeli boljše možnosti, da uložimo več prizadevanj in da se bolje borimo proti čezmejnemu kriminalu in terorizmu. Seveda razumem eh, številne, ki ste izrazili eh, določene pomisleke v tej fazi razprave, ampak upam, da skupaj s komisarko Malmstrom sva svoja stališča zelo jasno predstavila. Seveda bomo vsa vprašanja in vaše pomisleke podrobno preučili, to bomo storili zelo resno. Vendar pa številna vprašanja, ki so bila izpostavljena že danes, eh, so bila predmet razprave tudi že v okviru sveta. Ampak ponovno ponavljam in tako bom sklenil svoj prispevek. Poudaril bom, da ta sporozum nikakor ne pomeni, eh, da se je čezatlantski dialog o uporabi podatkov PNR zaključil. Nikakor ne, temu bo sledila zelo podrobna ocena, skupen pregled, ki nam bo omogočil, da bomo videli, kaj je z določbami sporazuma, ali se le te v praksi spoštujajo ali ne. Tudi ko govorimo o določenih eh, omejitvah eh, področja uporabe. Mislim, ponavljam, da gre za korak v pravo smer. To je format, ki nam omogoča izboljšanje uporabe podatkov. To je zelo pomembno vprašanje tako za naše državljane, kot tudi za naše evropske letalske prevoznike. Kot je gospa Malmstrom že ugotovila, Evropski parlament in svet bosta tesno upeta v ta proces in obveščeni bomo, eh, o rezultatih skupnega pregleda. Ko govorimo o svetu, lahko to samo podprem. Še enkrat hvala, ker ste mi omogočili, da sem se danes odeležil te pomembne razprave. In hvala, ker ste mi prisluhnili. Hvala, hvala lepa, gospod minister. Sedaj pa še na koncu eh, eh gospej poročevalke, gospej Intvej. All, I... Najlepša hvala, samo na kratko. Naj odpravim določene nejasnosti. Večkrat sem že izpostavila, nišče v Evropskem parlamentu ne nasprotuje temu, da bi upravili podatke, ko se borimo proti hudim oblikam čezmenega kriminala in terorizma, gospa Foster. Ampak oprekamo temu, da se ti podatki uporabljajo v druge namene, recimo nalezljive bolezni ali pa ko govorimo o carinskih pregledih ali pregledih ljudi. Potem komisija. Rada bi eh, zvedela naslednje. Četrti člen si vi razlagate nekoliko drugače, ampak eh, vsi se s tem ne strinjajo. Kaj pa je bistveno? Pravzaprav ZDA oziroma organi tega stališča ne eh, podpirajo. Potem Gospa Bild, seveda politika pomeni kompromis, ampak eh, določene stvari so stvari, o katerih se ne moremo pogajati in od tega ne moremo odstopiti evropske zakonodaje in temeljne pravice, da nimo. Ne razumem, zakaj, naj bi dosegli ustrezen, da, zakaj smo dosegli ustrezen sporozum z našimi avstralskimi prijatelji, ne pa z našimi ameriškimi zavezniki in prijatelji. Popolnoma zgubljena sem, ne vem, zakaj nam to ni uspelo. Potem, gospod Engel, stotstotno se strinjam z vami, brez eh, sporazuma nimamo slabo slabših varovalk. Zakaj te varovalke, ki so tukaj, eh, so že zagotovljene z obstoječo ameriško zakonodajo? In tudi, če tega sporozuma ne bomo pritrdili, bo to ostalo, potem push in pull. Renata Weber je pravilno ugotovila, vsi letalski prevozniki verjetno se ne bodo odločili za pul, veste, vi to vemo tudi mi, da te, da te klauzulo ne moremo ustrezno uveljaviti. Tako da pul se še vedno uporablja, kar pomeni, da američani bodo lahko udrli v naše računalniške sisteme, tako bodo pridobili podatke. Nisem slišala, da ste odgovorili na moje vprašanje. Govorili ste o izjemnih primerih, govorili ste o deset tisočih eh, podatkih, eh, ki se vsak dan uporabljajo na področju uporabe pul podatkov. Kako je to za vas izjema? Potem spremljanje oziroma nadzor sporazum oziroma nadzor pri sporazumu SWIFT. Lahko gotovimo, da je spremljanje smešno. In kolegice in kolegi, poglejte si v oči. Vprašajte se, kaj se zgodi z drugimi državami, ki bodo potrkali na naša vrata. To so že storili recimo Katar ali Japonska, to so že zahtevali. Isto velja za Južno Korejo, potem bo prišla tudi eh, Kuba, Kitajska ali smo res pripravljeni njim posredovati svoje podatke, da jih bodo uporabili za profiliranje, da bodo tu isti pogoji, kot že velja za zdaj. In to je pravzaprav tukaj bistveno vprašanje. Hvala lepa, gospa Intveld. E, s tem smo pri koncu e, te zelo živahne razprave. E, glasovanje bo ob 12. Sedaj pa gremo naprej in sicer glede izjave komisije in sveta glede trgovine za ljudmi. Izvolite.